Kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete, zato da začnemo z našim sestankom. Tako kot ponovadi, nam tudi danes primankuje časa. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Samo nekaj bi vam rače prej pojasnil. In sicer nekaj v zvezi s točko 10. Danes do povdne je potekala razprava in sicer v pododboru za človekove pravice. Gospa Hautala, ki je naša poročevalka o ukrepih Evropske unije za zaščito zagovornikov človekovih pravic, predlaga, da o tem poročilu ne bi razpravljali danes popovdne. Zato, ker je v pododboru že potekala pred precej obsežna in poglobljena razprava na to temo. Vsi podpirajo poročilo, ki ga je pripravila. Enako velja tudi za kompromisne predloge spremem, po katerih bomo govorili. Bi pa besedo kar predal kolegici Hautali, da nam pove, zakaj gre tu. Vendar naj vam že sedaj povem, da bomo to poročilo preložili. Ni tolmačenja v nemščino, pravi gospod Pak. Si possiamo prevedere di intervenire per questa. Bi prosim, kdo posredoval tehniki, glede na to, da je nemščina tudi uradni jezik? Dobro. Kdorkoli je za to odgovoren, bo za to tudi poskrbel. Gospod Hautele, izvolite. In kot ste sanojte, ni tarkotuk se ni onehrotar, da li valjo puna se i tanan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 o tem poročilu, ker smo to že obravnavali v pododboru za človekove pravice in sicer zelo na obsežen način. 170 predlogov sprememb pa izboljšujejo kakovost poročila in zato mislim, da lahko naslednjič kar neposredno tudi že glasujemo o tem poročilu v našem odboru. torej 117 predlogov sprememb je. In to pomeni, da je ta tema zelo zanimiva in da je zbudila veliko zanimanja. In dobro bi bilo, če bi potem junija na plenarnem zasedanju to poročilo lahko tudi obravnavali, ker bo tudi navzoča visoka predstavnica, podpredsednica komisije. Dobro, če se strinjate s tem, kar sem povedal že na začetku, potem bi podprli predlog gospe poročevalke, deseto točko bi tako črtali z današnjega dnevnega reda. Verjetno bomo o tem razpravljali potem na naslednjem sestanku. Nekaj sporočil v zvezi z eh, nadaljnim delom. 14. ob 18. bomo imeli izmenjavo mnen in sicer z Oskarjem Fernandesom Detarankom, ki je generalni namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov, odgovoren pa je za politična vprašanja. Govorili bomo o preprečevanju konfliktov, o medijaciji pri konfliktih in o spremembi mandata Komisije za zagotavljanje miru. 15. bomo zjutraj ob 9. razpravljali z gospodom Saninom iz generalne direkcije Relex. Gospod je zadolžen za področje Azije in Latinske Amerike. Predstavil pa nam bo svoje poročilo o pogajanjih in sicer o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Potem sprejetje zapisnikov sej z dne 23. februarja in 8. marca, to je naslednja točka na dnevnem redu. Če imate kakršnokoli pripombo, potem prosite za besedo. Če nimate nobenih pripomp, lahko zapisnike sprejmemo. Dobro. Naslednja točka, točka 5, nujnost evropske strategije za Južni Kaukaz. Gospod Poselt, izvolite. Se upravičujem, gospod predsednik, vendar pa ne morem tako hitro vsega obdelati. Napovedali ste sestanek 14. in 15. marca, aprila se upravičujem, pravi govornik. Tega ne želim postavljati pod vprašaj, ker bomo imeli gotovo zelo pomembne uslužbence Združenih narodov, ki bodo navzočili, vendar pa nasplošno bi rad dejal, da se pojavlja tendenca, da bi ob sredah in četrtkih imeli tudi zasedanje odbora poleg sestanku političnih skupin pred plenarnim zasedanjem, na katero se moramo pripraviti in imamo seveda tudi termine v volilnih okrajih in druge zadeve. Torej potrebno je razpravljati o tej tendenci, ki se pojavlja. Vedno več sestankov imamo v tednih, ko bi naj bili sestanki političnih skupin, ko imamo sedaj tudi sestanke odborov o tem moramo nekoč razmisliti, da ne bomo nekoč imeli samo še sestanke, voljivci pa spohne bodo več vedeli, da še obstajamo. Ehm, Dobro, smo si zabeležili vaše pripombe. Zagotovo bomo o tem razmislili. Prej sem rekel, da bo zasedanje v sredo zvečer in v četrtek do povdne, tako da ti sestanki ne bi smeli potekati sočasno sestanki političnih skupin. Vseeno pa bomo o vašem predlogu razmislili in vam podali tudi odgovor. Niste me razumeli. Ne gre za to, da bi prišlo do tega, da bi se to podvajalo v sestanki političnih skupin. Ne, gre za naše dejavnosti v volilnem okraju. V sredo opovdne običajno končamo s političnimi skupinami in potem odidemo v volilne okraje. Tako je bilo desetletja. Sedaj pa imamo ob sredah in četrtkih še dodatne sestanke, tako da je potem celoten teden napolnjen in imamo premalo časa za volilni okraj. To sem mislil. Thank hm. you. Tukaj nel kalendari. Če si pogledate uradni koledar dogodkov, ki mi ga je ravno kar posredoval tudi sekretarjat, v četrtek do povdne so tako ali tako predvidene uradne seje odborov, to je že utrjena praksa, vendar so vseeno vaše pripombe dobrodošle in jih bomo tudi upoštevali. Zasedanja našega odbora so seveda že vnaprej, predvidena bomo pa razmisliti tudi o vaših prošnjah in predlogih. Kot sem že prej povedal, prehajamo na točko 5 na dnevnem redu. Gre za nujnost Evropske strategije za Južni Kaukaz. Poročevalec je kolega Kirilov. O tem smo že razpravljali 27. januarja v našem odboru, vendar je ta tema zelo občutljiva. 295 predlogov sprememb je bilo uloženih k temu poročilu. Predvsej intenzivno smo se pogajali oziroma se je pogajal poročevalec. Tudi odbor za energetiko je poslal pismo, v katerem je širše predstavil svoje zamisli. Odbor je želel, da upoštevamo nekatere njihove predloge, poročevalec jih je tudi sklenil sprejeti in jih bo vključil v kompromisno besedilo. Brez nadaljnega pa kar dajem besedo kolegu Kirilovu, ki nam bo povedal, kaj več v zvezi s kompromisnim besedilom in tudi s predlogi sprememb, ki so bili uloženi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj še enkrat podarim Kakšno je bistvo tega poročila? V tem poročilu naj bi opredelili širšo strateško vlogo Evropske unije v tej regiji, upravičenost te vloge in predlagali tudi elemente, ki naj bi jih vključili v Evropsko strategijo za Južni Kaukaz. Moram reči, da imate prav. To poročilo je vzbudilo precej zanimanja, skoraj 300 predlogov sprememb je bilo vloženih, ogromno dela se moramo praviti. Naj pa se na začetku zahvalimo vsem kolegicam in kolegom, ki so predložili te predloge sprememb. Hvala za vse prispevke. Sploh pa bi se rad zahvalil za zelo konstruktivno sodelovanje s poročevalci v Senci. prav zaradi tega sodelovanja sem uspel številne predloge sprememb vključiti v kompromisne predloge. Dosegli smo dogovor o 34 kompromisnih predlogih, ki pokrivajo večino predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Določenih predlogov sprememb nisem mogel upoštevati, vendar sem vseeno skušal ohraniti to poročilo čim bolj neutralno, čim bolj objektivno. In nekateri od teh predlogov sprememb bi porušili ravnotežje v tem poročilu, če bi jih sprejel. Kot veste, je zelo težko najti pravo mero, ko govorimo o Gruziji, Rusiji, o Gornem Karabahu. Kar nekaj ustnih predlogov sprememb bo uloženih, gre predvsem za tehnične predloge sprememb. In kot ste že sami povedali, gospod predsednik, ITRE in INTE sta posredovala svoje mnenje o tem poročilu. Danes sem se pogovarjal s poročevalci v Senci. Dogovorili smo se, da bomo na podlagi mnenja odbora INTE in ITRE podprli štiri kompromisne predloge. Strinjamo se, da se morajo te države bolj zauzemati za to, da bi sprejele evropske vrednote. Je pa res, da priznavamo njihova prizadevanja in da se bomo zauzeli za to, da bi s temi državami sklenili strateško partnerstvo. V tem poročilu se nahaja tudi kar nekaj kritik, vendar istočasno spodbujamo demokratične reforme v teh državah enako velja za gospodarske reforme. Naj pa še enkrat podarim, da v, tej, v tem poročilu govorimo tudi o evropski strategiji, o nujnosti te strategije. Vendar si ne želim, da bi to poročilo bilo neko poročilo o napredku. Dejstvo je, da sta konflikta v Gruziji in v Gornjem Karabahu še vedno ključnega pomena. V tem poročilu se zato sredotočam prav na ta dva nerešena konflikta in vse pozivam k temu, da zauzamejo bolj aktivno vlogo pri reševanju teh sporov, tudi Evropsko unijo. Leta 2008 smo videli, da se lahko ponovno pojavijo zamrzneni konflikti, da je treba pri reševanju teh konfliktov poštevati tudi človeško dimenzijo. Jasno smo videli tudi, da so ulaganja in druge infrastrukturne dejavnosti postavljene pod vprašaj v tovrstnih okoliščinah. Evropska unija je takrat spoznala, da mora v tej regiji odigrati bolj odločilno vlogo, sploh ko gre za preprečevanje konfliktov in za reševanje že nastalih konfliktov. To velja sploh za konflikt v Gornem Karabahu. Tam Evropska unija ni bila dovolj prisotna. Mi smo samo izrazili podporo delu, ki ga upravlja skupina Minsk. Mislim, da bi Evropska unija morala zauzeti veliko bolj aktivno vlogo, sploh glede na to, da je Lizbonska pogodba to tudi omogoča. Poleg tega se mi zdi, da bi morali imeti mednarodnega medijatorja, ki bi ga sprejeli obe strani in ki ne bi bil kontroverzen upam, da boste v odboru podprli poročilo, ki se nanaša na to strategijo, kajti na tak način bomo, po mojem mnenju, lahko podarili tudi to odločilno vlogo, ki jo igra Evropska unija. Hvala. Hvala lepa gospodu poročevalcu, hvala lepa gospod Kirilov. Gospa Ibrisagič, pa je poročevalka v senci za skupino EPP, prosim za besedo, izvolite. Rane. Ehm, låt mig också börja med att... Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, da podpiram poročevalca. Zelo dobro smo sodelovali z njim, pa ne samo z njim, temveč tudi s poročevalci v senci. Dosegli smo precej kompromisov. 34 kompromisnih predlogov imamo sedaj, to je bilo potrebno, ker smo imeli več kot 300 predlogov sprememb. In tudi sekretarjat je opravil veliko dela in se tudi hitro odzval. Torej, ko sem to sedaj že povedala, pa naj povem še, da gre za strategijo Evropske unije. Želimo opredeliti, kakšna bi naj bila strategija za to regijo. In zato smo poskušali se izogniti ekstremnim stališčem. Skušamo razviti skupno strategijo za celotno regijo in ne strategijo, ki bi upoštevala samo posamezne države ali posamezne spore. Poskušali smo bolje opredeliti vlogo Evropske unije pri prosti trgovini, naprimer, to je za nas zelo pomembno. Kaj to pomeni za gospodarski razvoj? Veliko. In potem tudi, kar se vračanja beguncev tiče, tudi tukaj smo se zavzeli za to, da bi izboljšali varnostne razmere v regiji in da bi se šele potem vrnili begunci potem opazovanje volitev, to je bila naslednja pomembna tema in kako lahko pomagamo pri tem, pri izvedbi svobodnih volitev, ki bodo tudi transparentne. Edina točka, kjer kritiziramo posamezne osebe ali države, in tukaj smo se bili vsi enotni, vse politične skupine, pa je svoboda izražanja. Tukaj smo mnenja, da je to tolikšna težava v tej regiji, da je resnično potrebno nekaj storiti, da je potrebno izraziti naše nestrinjanje s temi razmerami. Podala bom kar nekaj še ustnih predlogov sprememb, kajti EPP je podala tudi predlog spremembe 24, gre za Euronest in gre pravzaprav za to, da bi določili datum, to bi naj bilo marca, sedaj smo že aprila in zato bomo dali ta ustni predlog spremembe, da bi torej črtali ta datum, saj je že potekal. Upam, da me boste podprli. Potem pa imamo še eno težavo, pri nas v EPP. Namreč gre za kompromisni predlog spremembe 30. Tukaj bomo morali imeti glasovanje po delih. Pri drugem delu pa gre za to, da bomo morali zahtevati to glasovanje po delih in lahko se zgodi, da bodo nekateri glasovali za oba dela, drugi pa samo za prvi del. O tem smo se že pogovarjali. In tukaj lahko sledite tudi EPP. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ibrisagič. Sedaj pa gospa Lunaček, ki je poročevalka v senci skupine zelenih. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada na začetku zahvalila poročevalcu, poročevalcem v senci in tudi sekretarjatu za težko delo, ki smo ga na koncu uspešno opravili v imenu naše politične skupine bi tudi podprla predlog besedila in kompromisne predloge, o katerih smo se dogovorili. Strinjam se s tem, kar sta povedala govorca pred menoj. Želimo si imeti celotno strategijo za to regijo ugotoviti moramo, kje lahko Evropska unija okrepi svojo vlogo, ko sodeluje s temi tremi državami. V vseh treh državah se ponavljajo podobne težave, naprimer težave s svobodo medijev. V vseh treh državah se na različnih ravneh pojavlja ta težava. Skušali smo omeniti določene točke, vendar ne preveč podrobno. Potem gre tu še za kršenje človekovih pravic. Gre za kršenje pravic tistih, ki se borijo za človekove pravice, krši se uloga nevladnih organizacij, civilne družbe, vseh podpornikov etničnih in drugih manjšin. To so problemi, ki se pojavljajo v vseh teh treh državah v regiji. Predvsem pa smo skušali ugotoviti, kaj lahko stori Evropska unija, zato da bi se okrepila demokracija, svoboda izražanja, svoboda medijev, kaj lahko Evropska unija stori kot medijator. Na nek način bi morali uporabiti strategijo korenčka in palice. Naj Namreč le na tak način bi lahko podprli tiste v družbi, ki želijo storiti korak naprej proti Evropski uniji, ki bi želeli sprejeti evropske vrednote, evropski način demokracije. Mislim pa, da bi morali vsem tem ponuditi tudi podporo, kjer jo potrebujejo. Sama sem bila prejšnji teden v Gruziji skupaj z delegacijo in še vedno sem pod vtisom tistega, kar sem tam videla in doživela, ko sem prečkala administrativno mejo za Južno Osetijo, ko sem se pogovarjala z notranje razseljenimi osebami. Evropska unija bi morala odigrati vlogo na tem področju. To velja tako za Gruzijo kot za Armenijo in Azerbajdžan. Rešiti je treba te zmrznene konflikte, vse tiste probleme, ki jih ljudje do sedaj niso uspeli rešiti in so se znašli v slepi ulici. Več kot 200 tisoč oseb je zbežalo iz Gruzije po zadnjih konfliktih. Ta država je mehna, zato je tolikšno število ljudi res ogromno. Kar nekaj kompromisnih predlogov smo podprli. Imate jih pred seboj. Vesela sem, da smo se dogovorili o 26. kompromisnem predlogu kjer govorimo o tem, kako nas skrbi vse večja poraba za vojaške in obrambne funkcije v vseh teh državah. S tem se bodo napetosti samo povečale, ne pa zmanjšale. Mislim, da je pomembno, da smo dosegli dogovor o tem predlogu. Potem omenjamo tudi medijsko vprašanje in sicer ne želijo, da bi Eutelsat prenašal programe v ruščini, v Gruziji. Tisti, ki živijo v Gruziji in govorijo samo rusko, lahko spremljajo samo programe, ki jih predvaja Rusija, ne pa tudi evropski pripravljalci programov. To smo vključili v kompromisni predlog. Poleg tega pa naj omenim še ustni predlog spremembe številka 6, ki sem ga sama uložila. S poročevalcem sem se dogovorila, da bi ohranili prvi del, ko pa govorimo o sodelovanju o okupiranih ozemljih. Drugi del pa bomo nekoliko preoblikovali in se o drugem delu dogovorili še pred plenarnim zasedanjem. Jutri bomo glasovali torej samo o prvem delu ustnega predloga spremembe številka 6. Potem so tu še energetska vprašanja. Vprašanje dobave je zelo pomembno za Evropsko unijo. Bistvenega pomena pri vsem skupaj pa je, kaj lahko Evropska unija stori za to, da bi okrepila vse tiste akterje v teh treh državah, ki želijo izpeljati mirne demokratične reforme in vzpostaviti stabilno družbo in podpirati ekološko in trajnostno vzdržne rešitve. Hvala. Hvala lepa, gospa Lunaček. Sedaj pa še kolegica Nikolaj iz skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Skupina Alde tudi podpira to poročilo. Mislim, da je to eno od poročil, kjer je bilo sprejetih največ kompromisnih predlogov, kar pomeni, da je med političnimi skupinami res bilo spostavljeno pravo sodelovanje. Večina predlogov sprememb, ki smo jih podali kot skupina Alde, je bila vključena v kompromisne predloge sprememb. Bistvenega pomena se mi zdi to, da bi za celotno regijo oblikovali enotno strategijo. Pri tem pa je treba vključiti vse akterje, ki delujejo v tej regiji v posameznih državah. V Minsku potekajo tudi pogajanja, mirovna pogajanja in mislim, da zaenkrat dobro kaže. Tudi, ko gre za reševanje političnih težav, se mi zdi, da dosegamo napredek. Dobro je, da smo v tem poročilu izpostavili tudi humanitarni vidik, da omenjamo tudi te prebivalce, na katere smo na nek način pozabili. Ne smemo pozabiti na več kot 250 tisoč notranje razseljenih ljudi, ne smemo pozabiti tudi na okupirana ozemlja v Gorskem Karabahu. Vse te teme se mi zdi, da so dovolj objektivno predstavljene v tem poročilu. Ne bom se spuščala v druge teme, ampak naj samo na kratko omenim tisto, kar smo omenili, naprimer reforma sodstva, pravice medijev in tako naprej. Glasovali bomo za. Nikolaj. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Sedaj pa še prvi podpredsednik našega odbora, ki je tudi poročevalec v senci, gospod Provera. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi poročevalcu čestitev za izvrstno opravljeno delo. Hvala lepa tudi sekretarjatu, ki je bil pri tem v veliko pomoč. Ogromno predlogo sprememb je bilo podanih, številne pripombe so bile prav tako predstavljene. Zelo na kratko pa bi vas rad opozoril na dve zadevi. Tu govorimo o strategiji. govorimo o vzhodnem partnerstvu. Kolega Vigen, Vigenin je bil eden izmed glavnih pobudnikov v našem parlamentu za to vrstno partnerstvo in strategijo. Predvsem smo želeli vzpostaviti sodelovanje tudi s civilno družbo, ne samo na gospodarski ravni. Šest držav želi sodelovati s šestimi državami v tej regiji, naprimer Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, tudi druge države, ki so se znašle v težavni situaciji. Skratka, šest držav iz Evropske unije in šest držav iz te regije. Vendar to ni edina filozofija, ki smo jo podpirali. Želeli smo namreč vzpostaviti tudi sodelovanje med šestimi državami v tej regiji. Vendar je to vrstno sodelovanje praktično onemogočeno, kadar pride do konfliktov, naprimer na Gorskem Karabahu ali v Gruziji. Kaj je naša glavna naloga? Mislim, da bi morali spodbujati reševanje konfliktov Delovati bi morali na tak način, da bi se naprimer zmanjšalo nasprotovanje med dvema državama, ki si obe zauzemata za rešitev spora, naprimer med Armenijo in Azerbajdžanom pri Gorskem Karabahu. To pa pomeni, da bi morali storiti veliko več za varnost samo. Če bomo skušali zagotoviti večjo varnost, bomo lahko omogočili tudi notranje razseljenim osebam, da se vrnejo nazaj domov. Kaj pa je pri vsem skupaj najbolj pomembno in s tem bom tudi zaključil? Zdi se mi, da bi morali oblikovati nek temeljni koncept. In sicer, da se ne more na noben način spremeniti teritorijalna integriteta posamezne države, tudi če pride do vojaškega posredovanja. Ne moremo na novo oblikovati mej in potem pričakovati, da bodo te na novo preoblikovane meje postale stalne samo zaradi tega, ker posreduje vojska. Takšno je tudi mnenje Združenih narodov, takšno mnenje zastopa tudi Evropska unija v okviru svoje politike, zato bi morali res biti stalno prisotni in ukrepati. Poleg tega pa se mi zdi, da bi morala civilna družba upraviti bistveno večjo vlogo, sploh ko gre za humanitarno vprašanje. Ta humanitarna strategija bi morala biti usporedna s politično strategijo. Še enkrat čestitam tako poročevalcu, kot vsem tistim, ki so mu pomagali. Presidenti. Hvala lepa, podpredsednik Provera. Sedaj pa kolega Brok. Hvala, Gospod predsednik, hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu za to poročilo in za njegovo pripravljenost sodelovanja pri pripravi kompromisnih predlogov. In seveda ne bom ponavljal tega, kar je povedala že gospa Ibrisagič v imenu naše politične skupine. Mislim, da je pomembno, da z evropskim partnerstvom skušamo tem državam ponuditi tudi določeno evropsko perspektivo. In tukaj se mi zdi pomembno, ko govorimo o posameznih državah zelo odločno in o povezavi teh držav z EU. Ne govorimo pa o povezavah in sodelovanju med temi državami. Morda bi do jutri lahko dodali tudi to. Kajti mislim, da je to težava tako v sredozemlju kot pri vzhodnem partnerstvu. Če bi naj zagotovili politično stabilnost in gospodarske uspehe, moramo oboje povezati. Kajti stopne rasti, ki jih potrebujemo za gospodarsko rast, ne moramo doseči samo z dvostranskim sodelovanjem med temi državami in EU, temveč morajo te države sodelovati tudi med sabo. Prej je vse teklo v smeri Rusije iz te regije v Srednjo Rusijo, sedaj pa je delno to vlogo prevzela tudi EU. In za notranji razvoj te regije same je potrebno zagotoviti sodelovanje teh držav med sabo. Zato bi morda jutri lahko upozorili tudi na to. In mislim, da je shodno partnerstvo primeren instrument za to. Potem bi lahko to podkrepili tudi gospodarsko. saj želimo doseči tudi območje proste trgovine. In to je zapisano v poročilu. Vendar pa ne gre samo za Armenijo, Azerbajdžan, Gruzijo in prosta trgovina z EU. Naš cilj mora biti prosta trgovina tudi med temi državami samimi. In zato bi morali poskušati to nekako povezati. Hvala lepa. Grazie, onorevole Brok. Hvala lepa, kolega Brok. Kolega Svoboda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, na kratko. Rad bi nadaljeval tam, kjer je končal gospod Brok. Pred nekaj dnevi smo bili v Gruziji in smo se pogovarjali tudi s predstavniki Azerbajdžana in Armenije. Neki predstavnik je dejal, da je regionalno sodelovanje nekaj, kar nam želi usiriti EU. In mislim, da moramo reči, da je regionalno sodelovanje eden od predpogojev za to, da bo v bližnji prihodnosti šlo tem državam boljše, politično, gospodarsko in tako dalje. In rad bi torej ponovil, da bi se tudi sam zauzel za to, da bi to zapisali. Seveda, morda je groteskno reči Azerbajdžancem in Armencem, da naj sodelujejo, vendar pa brez regionalnega sodelovanja pa pustimo ob strani Gorski Karabah. Če gre za prometna vprašanja, druga gospodarska vprašanja, prosto trgovino, tudi za kulturna vprašanja, vemo, da smo vedno znova v parlamentu skušali govoriti tudi o kulturi s temi državami, o koncertih in tako dalje. In tu na teh področjih mislim, da bi bilo dobro, če bi to zapisali tudi v poročilu, da je regionalno sodelovanje ključni element tudi za podporo EU kot regije, kot celote. In da bo to pomenilo gospodarsko rast in potem tudi politično stabilnost. Če bi to lahko dodali, bi to bilo zelo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad pridružil vsem čestitkam, ki so bile izrečene na vaš račun, gospod Kirilov, in vam kar predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik naj se zahvalim vsem kolegom, ki so spregovorili za podporo in dobre predloge, ki so jih podali. Rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu za zelo učinkovito pomoč. Na začetku pa sem se pozabil zahvaliti tudi veliko nevladnim organizacijam, ki so prevzeli sami pobudo na to poročilo in so bili v veliko pomoč. In te nevladne organizacije dobro vedo, kaj se v regiji dogaja. Želel sem potrditi, kar se gospe Lunaček tiče, da bomo podali dodatni ustni predlog spremembe, vendar pa seveda v celotni meri podpiram to, kar je dejala. Jasno je, da kar se Gruzije tiče, je ta strategija že bila sprejeta. In sedaj, kar so dejali gospod Provera, gospod Brok in gospod Svoboda. Prepričan sem, da je regionalno sodelovanje ključnega pomena ne samo zato, da bi ukrepili gospodarski razvoj, več da bi izboljšali ozračje, stabilnost, da bi spodbudili medčloveške stike in tako dalje. Naj povem iz mojih izkušenj v preteklosti, moram reči, da smo začeli počasi, celo gruzici so dejali, raje bi sodelovali z evropskimi državami, Ne, med sabo seveda ne želim izpostaviti samo Gruzije. Tukaj je potrebno seveda vključiti tudi Azerbajdžan in Armenijo, vendar pa v primeru Azerbajdžana in Armenije je tukaj več težav. Gospod Provera je govoril o zasedenih okupiranih območjih, silo okupiranih območjih. Sveda podpiram vse predloge sprem, kar se prostotrgovinskega regionalnega sodelovanja tiče. Tudi predloge sprem zelenih. Vendar pa bi podprl z velikim veseljem tudi bolj obširne predloge sprem. To lahko morda storimo po glasovanju. Kar je resnično pomembno je, in tukaj moramo biti zelo dejavni, da bi dosegli preboj, kar se konflikta v Gorskem Karabahu tiče. Lani smo že storili kar nekaj korakov, vendar pa rezultatov še ni. Nekaj osnovnih načel, kar se okupiranih območij v Gorskem Karabahu tiče in koridorja, ki bi ga lahko uporabljali armenci in azerbajdžanci. In skoraj da smo dosegli dogovor, vendar pa nekako nam to še vseeno ni uspelo. In resnično moramo pritisniti v smeri dosega dogovora. Seveda končne rešitve statusa ne bomo dosegli, če pa bi dosegli korak v tej smeri, bi dogovor bil pomemben. Oba predsednika se sestajata in če bi imeli ta preboj, bi ustvarili drugačno ozračje in tako bi lahko potem spodbudili sodelovanje in Evropska unija bi tukaj lahko bila pomembna. Tako bi lahko ustvarili posem drugačne razmere v tej regiji. Seveda pa bi s tem razrešili tudi vprašanje prometa, energije in tako dalje. Resnično moramo skušati doseči preboj. Morda bi to lahko dosegli letos. Zato pravim, da bi naj z Lizbonsko pogodbo imeli več pooblastil, da bi lahko odigrali bolj dejavno vlogo. Hvaležen sem vam za vse predloge in za konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod Kirilov. Naj vas vse še enkrat spomnim, da bomo o tem poročilu glasovali jutri ob 10.15 minut. Na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali maja in sicer na drugem plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na strategijo Evropske unije za regijo Baltskega morja in na vlogo makroregij v prihodnji kohezijski politiki. Pripravljalec mnenja je kolega Bilan. 39 predlogov sprememb je bilo uloženih na to mnenje. O vseh predlogih sprememb se je poročevalec pogajal s poročevalci v senci. Oblikovana so bila tudi kompromisna besedila. Poročevalec pa nam bo sedaj povedal kaj več. V zvezi s tem, glede na to, da jutri glasujemo, mislim, da je čas za to primeren. Izvolite. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste upravičeno dejali, 23. marca ste dobili prvi osnotek mnenja. odbora regij, kar se tiče strategije za regijo Baltskega morja in uloge makroregij v prihodnji kohezijski politiki. Takrat so tudi imeli prvo izmenjavo mnen na to poročilo. 39 prelogov sprememb je bilo vloženih, in za časa kosila smo imeli zadnji sestanek s poročevalci v senci iz vseh političnih skupin. Uspelo nam je črtati štiri kompromisne predloge sprememb oziroma pripraviti štiri predloge, kompromisne predloge sprememb, kar je zajelo skoraj vse predloge sprememb. Zelo sem zadovoljen, kako so se stvari odvile. Rad bi se zahvalil vsem, poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin za dobro sodelovanje. In mislim, da bo to tudi zelo olajšalo naše nadaljne delo. Grazie, onorevole Bilan. Hvala lepa, gospod Bilan. Sedaj pa gospod Kelam. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim kolegu Bielanu za zelo dobro sodelovanje. Mislim, da nam je danes popovdne uspelo doseči soglasje med različnimi političnimi skupinami o kompromisnih predlogih. Sprememb štiri taki predlogi so in so zadovoljivi za nas, za EPP. Glavna težava s tem poročilom pa je, da mora AFET pripraviti svoje mnenje o strategiji Baltskega morja, to pa naj bi bila notranja strategija EU. Prejšnja severna dimenzija pa se je ukvarjala z zunanjimi odnosi. Mnenje gospoda Bjelana pa mora odražati tudi naše zunanje zaveze. Mislim, da nam je uspelo izogniti se določenemu tveganju v prvotnem besedilu, smo povezovali uspeh baltske strategije z našimi zunanjimi odnosi. Tega sedaj ni več. V kompromisu je zapisano, da bi lahko dosegli več uspeha, če bi bolj uravnoteženo in bolje sodelovali z zunanjimi partnerji. In to nas zadovoljuje. Potem smo dosegli tudi dober kompromis glede odnosov z Rusijo. Mislim, da je to konstruktiven kompromis. Še ena težava pa je v kompromisnem prilogu 4. Gre za financiranje strategije za Baltsko morje. Komisija se še vedno osredotoča na severno dimenzijo. Posledično je 20 milijonov evrov za strategijo Baltskega morja nekaj, kar bi lahko letos uporabili samo za zonanje odnose. Kompromisni predlog 4 pa predlaga, da bi naslednji proračun za naslednje leto popravili. Kar se ostalih predlogov sprememb tiče, smo se pogovarjali o 25. in 26. v naši politični skupini in strinjali smo se, da glede na to, da se avtor strinja s kompromisnim predlogom sprememb, da bi se torej izognili pogojevanju, da bo potem naša skupina lahko podprla predloga smo imeli 25 in 26. Podali pa bomo ustne predloge sprememb glede teh dveh členov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelo. Sedaj pa gospod Mirski. Mm, mm, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil kolegom za dobro sodelovanje. Kot poročvalec o senci iz skupine socialistov in demokratov bi vas rad opozoril na tri predloge sprememb. 24, 25 in 26. Predlagal bi, da bi glasovali proti tem predlogom sprememb. Te predloge sprememb so vložili kolegi iz ECR in so zelo proti ruskega značaja. In torej niso v skladu z namenom poročila. Tukaj gre za projekt Severni tok in eh, za to, da je okolju škodljiv. Predlogi sprememb prav tako omenja skupne vojaške vaje Rusije in Belorusije in sicer povezavi s projektom Severni tok. Rad bi vpraša, odkot imate te informacije. Mislim, da gre samo za govorice. Ali lahko razložite vir vaših informacij? Rad bi vas spomnil, da morajo vsi podatki, ki jih zapišemo v poročilo, biti preverjeni. Ti podatki pa so v tem poročilu odveč kajti države EU so se že dogovorile, kar se izvajanja tega projekta tiče. Hvala lepa. Hvala, gospod Mirski. Sedaj pa kolegica Etermaki. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu in vsem poročevalcem v Senci. Zelo dobro smo sodelovali in danes smo tudi dosegli dogovor in smo torej pripravili te kompromisne predloge sprememb, tako da upam, da smo vsi zadovoljni. Naj izpostavim, da ni potrebe po dodatni birokraciji. Potrebujemo konkretno sodelovanje in zelo natančen časovni razpored. Rada bi izpostavila sodelovanje na področju okoljevarstvenih vprašanj. Upamo, da bi lahko to bolje vključili tudi Rusijo. Dobro, sodelujemo. Hvala lepa vsem. Grazie, onorevoli Jatemaki. La parola. Hvala lepa, kolega Cejtenmaki. Sedaj pa kolega Butikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalec zelen je kolega Tarant, ki pa ga danes žal ni tukaj, zato sem oskočil jaz. Rad bi se pridružil zahvali poročevalcu in rad bi izpostavil še prav posebno to, da, po naše, da so po naše vsi kompromisni predlogi takšni, da jih lahko sprejmemo. Kar se pripomp kolegov v razpravi tiče, pa bi rad nakratko nekaj povedal o predlogi spremem 24, 25 in 26. Torej, morda nisem vedno samodejno v položaju, da se strinjam s temi predlogi spremem, vendar pa zdi se mi, da teh predlogov sprememb ne moremo označiti za proti ruske. 24. Tukaj gre za zaskrbljenost o izvajanju projekta Severni tok. In potem gre bolj konkretno za to, da govorimo o vprašanju okoljevarstva. In izrečno sem mnenja, da pri izvedbi tega projekta in imate prav, seveda se moramo zanašati na jasne podatke in to je tudi že dejstvo, vendar pa gotovo je potrebno upoštevati tudi okoljovarstvena vprašanja. In ne vem, zakaj bi takšna izjava bila proti Ruska. Prav tako tudi predlog spremembe 24 tudi ta ni proti Ruski in potem še 26, če drži, kar je zapisano. In mislim, da moramo to do glasovanja tudi preveriti. Potem ne vidim, zakaj bi to bilo proti Rusko. Hvala lepa, kolega Butikofer. Sedaj pa gospod Paleckis. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestitev poročevalcu in celotni ekipi. Mislim, da so predlagali zelo razumne predloge sprememb. Gre za povzetek predlogov sprememb in rad bi izpostavil pomen Kaliningrada. Mislim, da moramo spodbuditi družbeni in gospodarski razvoj v tej regiji. To bi naj bil pilotni projekt za nadaljne sodelovanje med EU in Rusijo. Menim, da bi razvoj v tej regiji lahko bil barometer splošnega ozračja v odnosih med Rusijo in EU. Do določene mere pa bi lahko šlo tudi za to, da vidimo, kakšne namene ima vodstvo v Rusiji. Glede na današnje razmere bi bilo dobro oceniti, izvajanje strategije Baltskega morja, kako to prispeva k strategiji EU 2020. Mislim, da bi morda bilo potrebno vložiti ustni predlog spremembe na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Paleckis. Sedaj pa gospod Svoboda. Danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, še enkrat glede vprašanja projekta Severni tok. Sam se zelo zauzemam za projekt Nabuko, do določene mere konkurenčni projekt. In tisti, ki se zauzemamo za Nabuko, seveda nismo toliko za Severni tok. Vendar pa ne splača se vedno znova vračati na isto vprašanje. Ne gre za pro ali proti rusko To niso kriteriji, ki zame štejejo. Če pa je prvi predlog zapisan tako, da pravimo, da je pri izvedbi projekta potrebno upoštevati tudi okoljevarstvene vprašanja, potem se strinjam s kolego Blutikoferjem. Potem je to pravilen argument in sem za to, da se tega letevamo pregledno. Vendar pa ne v tako zaviti formulaciji. Zakaj jasno ne povemo, če bomo projekt izvedli, potem moramo upoštevati tudi okoljske vprašanja to je že odnegdaj mnenje parlamenta in to je tudi pravilno. In drugič, vedno znova se vračamo na vprašanja teh skupnih vojaških vaj. Sam sploh ne bi organiziral vojaških vaj z Belorusijo, vendar pa. Ali so dejali, da bi branili projekt Severni tok, če so to dejali, potem je to neumno, če pa niso, potem se tega naj ne lotevamo več, torej gre za to domnevo. V bistvu ne vemo, želimo pa jih obtožiti, nimamo pa prave podlage za obtožbo in potem zapišemo domnevno. In to je ta težava pri teh predlogih sprememb. Ustvarjamo nepotrebno nezaupanje. Če imamo jasne dokaze, potem lahko to kritiziramo, če pa jih nimamo, če je nesmiselno. Torej, če bi obstajala ta nevarnost, da bi kdo ogrozil projekt Severni tok, podstavil bombe, potem moramo to preveriti. Torej, to so izjave, ki samo vzbujajo nezaupanje, prave podlage pa ni in to ni prava izjava Evropskega parlamenta in tako v bistvu spremenimo dobro v slabo poročilo. Hvala, gospod Svoboda, gospod Brok. Hvala lepa, gospod predsednik. Že zadnjič pri svojem zadnjem javljanju sem želel povedati še nekaj stavkov. Torej, potrebno je zagotoviti okoljsko, okoljsko preverbo projekta in to je potrebno upoštevati. Razlikovati pa moramo dve točki. Uradno potrditev smo dobili od finske, danske, nemčije in tako dalje. Torej, to je vse urejeno. Druga točka. Paziti moramo, da se bomo tega tudi držali. Tretjič, in to je tudi v resoluciji Evropskega parlamenta iz junija 2008, morda bi lahko prevzeli izjavo svobode in dodali, da dodatno pozivamo komisijo, da nam poroča in to ustreza našim zahtevom iz 8. junija 2008, ali se držijo teh naših zahtev. In mislim, da je to tisto, o čemer smo se pogovarjali v naši politični skupini. Če bo to tako, potem je vse lepo in prav. In potem mislim, da tudi ne bomo govorili o zaskrbljenosti glede izvajanja, temveč bomo to vprašanje postavili v samo jedro tega in bomo prosili komisijo, da to preveri. Drugo vprašanje pa je povezano z vojaškimi manevri. OVSE, in to je jasno, je potrdila, da je so te vaje potekale po kriterijih OSE. Bile so prijavljene, bile so pregledne in tako dalje. Torej, uradna pravila za vojaške vaje so bila izpolnjena. Da nam to ne ustreza, pa je druga zgodba. Vendar pa, če so se držali pravil, moramo biti previdni. Kaj ti tudi mi se želimo držati pravil. In naprimer si tudi želimo, da bi NATO lahko izvajal vaje sodelovanja z Ukrajino. Če bi mi sedaj rekli ne, bi to lahko tudi oni uporekali temu. In to velja torej za obe strani. Tako da ne bo prihajalo do enostranskih območij vpliva. In s tem domnevno bi morali torej biti previdni. Svod svoboda je proti morda bi lahko poskusili najti rešitev ali kot je dejal gospod Bitekofer, bi lahko morda preverili, ali je res tako, kot je zapisano glede vojaških faj, saj se to da ugotoviti. Če je tako, potem lahko to preverimo. da Belorusija ščiti projekt Rusije v sodelovanju z EU, se mi ne zdi prav zabavno, vendar pa seveda moramo imeti dokaze. In do glasovanja bomo morda našli pravo pot, tudi gospod poročevalec, da bi dosegli kompromis. Grazie, Hvala lepa, gospod Brok. Gospod Landsbergis. Hvala lepa, gospod predsednik. Napadi na predlog so imeli 25. To je opomin na resolucijo Evropskega parlamenta, ki smo jo sprejeli leta 2008 z veliko večino. Sedaj pa se to imenuje za protirusko. To pomeni, da je celotna resolucija bila protiruska in da je bil celotni prejšnji parlament protiruski. Ne moramo razpravljati na ta način. Kar nekaj predlogov sprememb, ki jih je zagovarjal Gazprom, ni bilo sprejetih. To je res, vendar pa to ni velika tragedija. in ne smemo evropske dokumenta napadati na ta način. Torej, prosim, potrebno je govoriti bolj zmerno, če komu kaj ni všeč, če komu niso všeč dokumenti, ki jih je Evropski parlament sprejel. Hvala lepa, gospod Landsbergis. Besedo pa dobi kolega Sivec. Dziękuję bardzo. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj opozorim na dejstvo, da govorimo o poročilu, ki je zelo pomembno tudi za Evropski parlament. Kar nekaj je zelo pomembnih tem. In včasih se morda zdi, da te teme niso tako pomembne v odboru za regionalni razvoj, pa želimo seveda predstaviti prednostne naloge za EU, kar se regionalne politike tiče. In moramo se vprašati, ali želimo to, kar sporočamo, tudi sporočati. Veliko je različnih mnen. Nevarno pa je, da bi morda potem v tem poročilu našli toliko stvari, ker bi pač vsak želel dodati svoj prispevek glede severnega toka, glede vojaških vaj in tako dalje, da bi vse skupaj postalo preveč zmedeno in da bi to bil nekakšen seznam želja. Seveda, obstaja veliko področji, ki so pomembna za sodelovanje z Rusijo. Veliko področji je, ki so pomembna za Baltsko regijo. Lahko pa seveda to poročilo zajame preveč stvari in potem poročilo ne bi bilo več dobro. Imeli bi preveč stvari, preveč področji in bi ne videli več najpomembnejšega. Zato si moramo zastaviti pravo vprašanje. Česa si pravzaprav želimo? Kaj želimo izraziti v poročilo? Odbor regi pa ima seveda svoj lasten pristop, to, moramo tudi, to moramo tudi vedeti. Seveda pa so vse zadeve pomembne in morda se bo komu, za katerega so te zadeve tako pomembne, zdelo, da jih ne bi smeli izpustiti. Vendar pa, kakorkoli že, potrebno se osredotočiti na bistvo. Naprimer, kar se vojaških vaj tiče. Mislim, da seveda države niso zadovoljne, ker pač te vaje potekajo na njihovih majah, vendar pa kakorkoli že, Belorusija ima določene odnose z Rusijo in vemo, da severni tok gradita Nemčija in Rusija. In sedaj smo v razmerah, ko imamo države članice NATO na eni strani in druge države, ki niso članice in to potem povzroča dodatne težave. Na koncu dobi besedo še gospod Vigenin. Hvala, gospod predsednik. Kratek bom, ker so moji kolegi že izrazili naše stališče. Želim pa še enkrat povedati naslednje. Pri takšnem mnenju, kjer bi bilo mogoče doseči obsežno soglasje, naprimer vloga makroregi v zvezi s strategijo Balskega morja, tukaj pripravljamo predloge sprememb, ki so kontroverzni in potem skupina socialistov tega mnenja ne bo mogla sprejeti. Tukaj imam posebej v mislih predloga sprememb 25 in 26. Ne gre za to, ali smo proti Ruski ali za Rusijo, ampak gre za to, da v poročila v našem mnenju, ki niso predmet tega poročila. Zato mislim, da so vprašanja v predlogu sprememb 25 takšna, da je ubeseditev problematična. In kar zadeva 26, tukaj že posegamo na vprašanja, ki daleč presegajo predmet tega poročila, so kontroverzna in če jih bomo sprejeli takšna, kot so, bodo socialisti imeli velike težave pri tem, da bi podprli celotno poročilo. Hvala. Hvala, kolega Viganin. Sedaj pa dajem besedo še gospodu poročevalcu, da se odzove na vse pripombe. Hvala lepa, gospod predsednik. Slišali smo veliko mnen, veliko komentarjev strani poslancev v tem odboru. Kar zadeva vsebino tega mnenja, želim povedati da so štirje kompromisni predlogi sprememb upoštevali večino predlogov sprememb in tako smo zmanjšali število teh predlogov sprememb. Kar zadeva skupino ECR. Pri prvi različici mnenja, ko smo preučevali kompromise, nismo bili toliko pozorni na vprašanje severnega toka in na vprašanje militarizacije te regije. seveda prav tako nisem poskušal vključiti vseh predlogov spremem skupine ECR. Kar zadeva vprašanje gospoda Mirskija v zvezi s predlogom spremembe 25, želim se zahvaliti gospodu Landsbergisu in tudi drugim, kajti to sega že nazaj do dokumentov, ki smo jih sprejeli v prejšnjem mandatu parlamenta. In to moramo upoštevati, kajti to je uradni glas dokumenta in to je torej treba vedno imeti v mislih. Kar zadeva ustni predlog spremembe gospoda Kelama, to je v imenu skupine EPP, moja skupina lahko sprejme ta predlog spremembe in ga tudi podpre predlog spremembe 27. In komentar je gospoda Broka. Mislim, da je ustni predlog spremembe skupine EPP razumen. Upam prav tako, da bo mogoče oblikovati kompromisni predlog spremembe, ki bo vključil vse to kar zadeva gospoda Sivjeca in vprašanje severnega toka. Tukaj je šlo za kritiko, ne toliko mojega osnutka, ampak kritiko gospoda Olejnička v zvezi s predlogom spremembe 26, kar zadeva vojaške vaje oziroma vojaške manevre. To je bilo vključeno v enak kontekst kot plinovod oziroma cevovod Severni tok, ampak to so vprašanja, ki so vendarle povezana. Če si ogledamo začetno različico poročila gospoda Olejnička, vidimo, da bi zajadrali na področje zunanih odnosov. Še enkrat se želim zahvaliti poročevalcem v senci vseh političnih skupin. Veliko trdega dela smo uložili v to, zmanjšali smo celotno število predlogov sprememb in mislim, da je bilo to zelo koristno. Hvala. Bene, ringraziamo relatore onorevole Bielan. Hvala lepa poročevalcu gospodu Bielanu. 8. aprila, torej jutri, bomo glasovali v odboru, 27. pa bomo glasovali tudi v odboru regiji. Kolega Kovala, prosim, da se usede zraven mene. Prav tako vabim kolega Mingarelija. čaka nas namreč izmenjava mnen s komisijo o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino. Pridružila se nam bo namreč delegacija v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina in sedaj bo potekala izmenjava mnen. Pozdravljamo tudi gospoda Mingarelija namestnika direktorja iz generalne direkcije Relex. Pravzaprav je že naš stalni gost v odboru. Kot veste, bomo govorili o pogajanjih z Ukrajino in sicer o pridružitvenem sporazumu. Gospod Mingareli nam je o tem že kar nekaj povedal. Sedaj pa nam bo povedal še nekaj več o zadnjih dogodkih tudi o nadaljnih možnostih. Mislim, da nas vse zanima, kaj se dogaja s tem, kdaj naj bi se zaključila pogajanja. Ta tema je seveda zelo pomembna, prav tako so pomembna pogajanja, ki potekajo, prav zaradi tega smo v odboru kolega Legutko imenovali za poročevalca kolega bo tudi v našem imenu spremljal potek pogajanj, potem mu bomo dali tudi besedo. Parlament je, kot veste, leta 2007 sprejel besedilo, v katerem je opredeljeno naše stališče glede mandata za pogajanje, ki ga je dobila komisija. Zato se mi zdi, da je sedaj skrajni čas, da damo besedo dr. Mingdareleju. Hvala, gospod predsednik, za to povabilo. Sedaj imam priložnost, da vas še enkrat obvestim o tem, kaj se dogaja s pogajanji z Ukrajino. Od eh, zadnjega kroga pogajanj vam lahko povem samo to, da je na novo bil izvoljen predsednik Janukovič. Obiskal je tudi Brusel, kot veste, 1. marca podal nam je kar nekaj zagotovil glede tega, da je njegova država proevropsko usmerjena. Glede skrbi, ki smo jih imeli ali so jih imeli v zvezi z volitvami, pa je povedal, da želi Ukrajina vstopiti v euroatlantske strukture, zlasti v Evropsko unijo. Vsi si želijo, da bi bil čim hitreje sklenjen pridružitveni sporazum, da je zaključek pogajanj o sporazumu tudi prednostna naloga Ukrajine. Kot rečeno, pogajanja so se začela marca 2007, skoraj dobra tri leta pravzaprav se odločno pogajamo. Aprila 2008, potem, ko je Ukrajina stopila v Svetovno trgovinsko organizacijo, smo začeli tudi o pogajanjih o prostotrgovinskom sporazumu. Takrat smo se začeli pogajati tudi o drugih temah, ne samo o odpravi tarif. Želimo odpraviti tudi vse netarifne ovire, ki obstajajo na področju trgovine. Od leta 2007 torej že potekajo pogajanja. Ukrajina je navdušena nad temi pogajanji in si res prizadeva. Je pa po volitvah leta 2009 prišlo do upočasnitve tempa pri pogajanjih, tudi zaradi tega je prišlo do določenih težav pri pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu. Nekateri oligarhi so namreč vplivali na ukrajinske pogajalce, zaradi česar je posledično prišlo tudi do upočasnitve pogajanj. 30 poglavi smo že zaprli kar pomeni, da se je Ukrajina na teh področjih že približala zahtevam Evropske unije. Gre za transport, carino, statistiko, kmetijstvo in druge. Opredelili smo tudi, vsaj začasno opredelili preambulo. Kar zadeva politični dialog, tu smo se uspeli dogovoriti o institucionalnem ustroju, v okviru katerega bo potekal politični dialog. Prav tako smo govorili o dialogu in sodelovanju pri notranjih reformah. Govorili smo o varnosti, o regionalni stabilnosti, tudi kar zadeva vzhodno Evropo. Govorili smo o preprečevanju konfliktov, o obvladovanju kriz, o sodelovanju tako na tehničnem kot vojaškem področju. Govorili smo o boju proti širjenju orožja in o zauzemanju za neširjanje orožja za množično uničevanje, govorili smo o boju proti terorizmu. Vzpostavljen imamo tudi dialog. Tri točke še ostajajo odprte, namreč Ukrajina želi evropsko perspektivo glede pridružitve v Niji. Poleg tega želi Ukrajina pomoč pri vzpostavitvi območja za prosto trgovino. Prav tako si želijo v čim krajšem roku vzpostaviti brezvizumski režim. Potem pa se pojavlja še vprašanje suverenosti in regionalne celovitosti in integritete. Toliko v zvezi s političnim dialogom. Potem pravosodje, svoboda in varnost, Tu smo govorili predvsem o pravni državi, o spoštovanju človekovih pravic, o zaščiti osebnih podatkov, o sodelovanju na področju migracije, azila in vizumov, o upravljanju z mejami, o pretoku oseb, o pranju denarja, o boju proti terorizmu, o boju proti vsem vrstam trgovine, zlasti trgovine z drogami, o boju proti korupciji in organiziranem kriminalu pogajanja še potekajo na področju zaposlovanja nezakonitih priseljencev o pretoku oseb, o pravilih za sprejem in o pravosodnem sodelovanju, ko gre za civilne zadeve. Kar zadeva gospodarsko sodelovanje in sektorsko sodelovanje, tu smo zaključili vsaj začasno pogajanja na približno 30 področjih, kar pomeni, da bo Ukrajina lahko prevzela standarde, norme in evropska pravila pri upravljanju svojimi gospodarskimi subjekti na teh 30 področjih. Ne bom jih našteval, kajti to bi bilo mučno. Če želite več podrobnosti, vam bom o tem kaj več povedal kasneje. Kar zadeva samo trgovino, kot sem že povedal, dve leti se že pogajamo o vzpostavitvi prostotrgovinskega območja. Poleg tega smo začeli s pogajanji o vlaganjih konkurenčnosti, o tarifah, trajnostnem razvoju, o pravicah do intelektualne lastnine. Tri poglavja od 14 so začasno zaključena. Gre za olajšanje trgovine, za meje in za preglednost. Pogajamo se tudi o regulativni konvergenci, ko gre za sanitarno, fitosanitarno in veterinarsko področje, ko gre za odpravo tehničnih ovir pri trgovinski menjavi. To je področje, kjer bomo v prihodnih mesecih morali storiti veliko več, delati neutrudno. Ne morem vam natančno povedati, kdaj bi se lahko pogajanja zaključila če bodo Ukrajinci sodelovali tako intenzivno, kot so v zadnjih treh letih, potem obstaja upanje, da bomo zaključili s pogajanji v naslednjem letu. Na političnem področju bomo pogajanja zaključili prej. Pri trgovinskih vprašanjih, kjer se pojavljajo tehnične vprašanja, pa bomo morali sodelovati z strokovnjaki iz komisije računa, da bodo pogajanja zaključena v 6 do 12 mesecih. Toliko o pogajanjih samih. Za zaključek naj povem še to, da smo se odločili vzpostaviti kar nekaj določb, ki so zapisane v pogodbi še pred zaključkom pogajanj. Vzpostavili smo to, kar sami imenujemo pridružitveno agendo, izvajamo jo že nekaj mesecev. Ta je nadomestila akcijski načrt, ki je bil sklenjen v okviru sosedske politike pred štirimi leti. Zahvaljujoč tej agendi za pridružitev lahko že sedaj izvajamo nekatere usmeritve, ki se pojavljajo tudi v sporazumu ki ga moramo še podpisati. Glede na to, da so Ukrajinci pokazali politično voljo, da ne želijo več izgubljati dragocenega časa, smo tudi mi storili korak naprej in pripravili pridružitveno agendo. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Mingareli. Kolega Koval, predsednik delegacije Evropske unije Ukrajina. Izvolite. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, direktor, za vse podatke, ki ste nam jih posredovali danes. Mislim, da je treba povdariti stvar ali dve, če si ogledamo zadnje zasedanje skupnega parlamentarnega odbora, za katerega menim, da je bilo uspešno. Tam je bil tudi komisar Füle. To nam je koristilo na številnih področjih, še posebej kar zadeva vizumsko politiko in lajšanje vizumskega režima. Mislim, da ne bi smeli biti dogmatični, kar zadeva dolgi rok. Mislim, da bi si morali prizadevati za dejanske zahteve, ki bodo potem merila za to, da bi lahko zagotovili gibanje brez vizumov. Vem, da obstajajo določeni, določeni zapleti. In sicer na strani delegacije Evropskega parlamenta. Ta delegacija je bila zelo aktivna. Poskušali smo preučiti sistem delovanja, trenutno preučujemo negativne pojave in to, kako je trenutni sistem negativno vplival na odnose med Evropsko unijo in Ukrajino. Pomembno je, da poznamo vpliv politik in vize in vizumski režim so dejansko velika ovira za gibanje ljudi med Evropsko unijo in Ukrajino obstajajo tudi določene težave oziroma ovire, ki so politične narave. Dolgem, na dolgi rok lahko to ima negativni vpliv in to lahko škodi našemu ugledu in ugledu naših institucij. Vsi vemo, da so bile nedavno v Ukrajini volitve in lahko razberemo sporočilo teh volitev. Namreč zdi se, da Evropska unija ne želi za vso silo začeti pogajati z Evropsko unijo. Mislim, da je to eno od sporočil nedavnih volitev v Ukrajini. Sveda, hvala lepa gospod Migereli, kar zadeva vprašanje obiska gospoda Janukoviča in tudi naša delegacija podrobno spremlja dogodke na tem področju. dobro vem, da imajo tudi socialisti delegacijo za Ukrajino in preu, skupaj smo preučili vprašanje vizumov in mislim, da je sedaj čas, da bi pripravili neke vrste načrt, da ugotovimo, kakšne so ovire in kakšna so merila, ki morajo biti izpolnjena. Potem si moramo prizadevati, da bomo ta merila izpolnili, zato da lahko izboljšamo stanje na področju vizumskega režima. Mislim, da bo tukaj šlo za kompromis med Evropskim parlamentom in partnerji, pa tudi med različnimi institucijami. Mislim, da bomo tukaj dosegli napredek v prihodnih letih, kar zadeva vprašanje prostotrgovinskega sporazuma. Tudi na tem področju moramo preučiti, kakšen bo vpliv tega, v primeru, da bi to dejansko bilo sprejeto, kar zadeva promet in še posebej, kar zadeva kmetijstvo. Zdi se, da moramo ti dve področji še posebej natančno preučiti, zato da bi lahko predvideli, kakšne bodo, kakšne bodo posledice za posamezne ljudi, za proizvajalce naprimer, kako bodo pravila vplivala na ljudi, kaj lahko ljudje pričakujejo v praktičnem smislu, kako bo to vplivalo na njihova življenja. Mislim, da si vsi želimo dinamičnega procesa, zato da stvari tečejo v določeno smer, kar zadeva približevanje Evropski uniji. To bi bilo zelo dobro za vse. Mislim, da stvari ne bi smeli obravnavati individualno, ampak da bi morali gledati na vse skupaj, preučevati vplive in predvideti morebitne spremembe. Študije so bile izvedene, sedaj pa želimo videti, kakšni bodo socialni vplivi, gospodarski vplivi, kako bodo posamezna poglavja teh pogajanj vplivala na življenje ljudi. Mislim, da nas čaka veliko priložnosti, veliko je sicer izzivo, ampak vse, vsekakor je pa veliko priložnosti tukaj moramo upoštevati še eno področje. In sicer, kar zadeva časovnico za sklenitev pogajalskega procesa. Po eni strani lahko slišimo, da pogajanja tečejo dobro in nekateri Ukrajino hvalijo, po drugi strani pa moramo upoštevati časovnico. Težko je to opredeliti v smislu datuma, da bi kar določili ciljni datum. Spomnite se, da smo predtem imeli švedsko predsedstvo in dejansko smo v šest, šestih mesecih dosegli nek napredek. Zdi se mi tudi, da smo sedaj v stanju, ko lahko dejansko vidimo, kakšne so dejanske ovire in tako bomo lahko jasneje določili časovnico. Biti moramo pozitivni in poudarjati moramo pozitivne plati in prizadevati si moramo za to, da bomo v ustreznem času zaključili pogajanja. Seveda pa moramo tudi stopiti stran in pogledati stvar v splošnem, kakšno je splošno stanje odnosa med Ukrajino in Evropsko unijo, torej kakšen je kakšna splošna podoba odnosov. Vem, da imamo odbor v svetu, katerega naloga je, da usklajuje te stvari. Ne vem, če še obstaja, ampak mislim, da lahko slišimo pozitivne, pozitivna sporočila strani nove skupine v Ukrajini. obeti so torej pozitivni in želim slišati vaše pošteno mnenje, kakšno je vaše mnenje v zvezi s pogajanji in kako potekajo pogajanja v zvezi s pomembnimi vprašanji EU. V naslednjih tednih bomo poskušali preučiti sklepe, še posebej zato, ker je sedaj tam nova skupina in glavne težave so seveda v zvezi z vizumi. Pa tudi kar zadeva praktične določbe. Zanima me, kakšne so vaše napovedi. Prosim vas, da nam podate nek pregled tega, kakšne so možnosti, kakšni so obeti in kakšno časovnico imate v mislih, ko bo sestavljena nova vlada. Eh, Hvala lepa. Gospod Koval, sam moram sedaj prepustiti mesto predsedujočega kolegu Pasku, mi pa se vidimo jutri ob desetih. Hvala. Gospod Mingareli. Hvala lepa, gospod Koval, za teh pet vprašanj. Težko bom na nje odgovoril z enim samim stavkom. Prvo vprašanje se je nanašalo na gibanje oseb, na pretok oseb. Kako lahko povzamemo trenutno situacijo? Ukrajina sedaj že tri mesece izvaja sporazum o poenostavljenem izdajanju vizumov za kratkoročno bivanje poleg tega izvaja tudi sporazum o ponovnem sprejemu priseljencev, ki smo jih ujeli na ozemlju Evropske unije. Ta dva sporazuma nekaterim kategorijam ukrajinskih državljanov olajšujeta dostop do Evropske unije. Evropska komisija je skupaj z ukrajinskimi partnerji že vzpostavila dialog o vizumih. Želimo opredeliti ustrezne pogoje, ki nam bodo, ko bo za to pravi trenutek, lahko omogočili, da začnemo tudi s ustreznimi pogajanji za odpravo vizumov. Kako lahko dosežemo prost pretok oseb? Službe komisije so do sedaj z ukrajinskimi partnerji razpravljale predvsem o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, če Ukrajina želi doseči napredek in slej ko prej doseči tudi prost pretok oseb. Kot prvo, upravljanje z mejami, to je prvi pogoj, drugi pogoj je varnost potovalnih dokumentov, tretji pogoj je imigracijska politika, azilna politika. Prav tako. Kaj želijo danes Ukrajinci? Ukrajinci želijo od Evropske unije prejeti neke vrste roadmap, neke vrste načrt, tako kot smo ga predlagali balkanskim državam, ki so zahtevale podobno. To je tisto, kar Ukrajinci želijo. Tudi v svetu samem poteka razprava o tem, ali je možno ali ne Ukrajini predložiti tak načrt, ki bi ji omogočil pristop do prostega pretoka oseb. Naj še enkrat pojasnim. Službe komisije skupaj z ukrajinskimi partnerji delajo na pogojih, ki jih mora ta država izpolniti, če želi dobiti možnost prostega pretoka oseb poleg tega pa v svetu razpravljajo o tem, ali je primerno ali ne, ali je možno ali ne v Ukrajini predložiti ustrezen načrt za pridobitev možnosti do prostega pretoka oseb. Če bodo pogoji izpolnjeni, bo možen tudi prost pretok oseb, kot je bilo naprimer pri balkanskih državah. Če pa bo potekal samo dialog o vizumih, kot to trenutno poteka, bo vedno treba upoštevati tudi politične možnosti. Naprimer, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji, bomo razpravljali o tem, ali je smiselno preiti na prost pretok oseb ali ne. Potem prosto trgovinsko območje. Na začetku leta smo res pripravili študijo o učinku pri različnih gospodarskih sektorjih, Ta študija je bila zelo poglobljena. Gre za prosto trgovino, ki se stoji iz dveh delov. V prvi vrsti je treba odpraviti preostale carinske ovire. Te ovire niso tako zelo visoke. Kot veste, je Ukrajina že dve leti članica Svetovne trgovinske organizacije in na podlagi tega smo se lahko začeli sploh pogajati o odpravi trgovinskih ovir. Netarifne ovire, To je največji problem. Kako zagotoviti konvergenčnost glede pravil in standardov? Govoriti je treba predvsem o tem, kako bodo oni izvajali standarde in norme, ki veljajo v Evropski uniji. Zato bomo rabili kar nekaj časa, ne vem koliko časa bo Ukrajina rabila za to, da prevzame standarde in norme Evropske unije. Vse je odvisno od njihove politične volje, od upravnih zmogljivosti. Potem pa sam učinek na posamezne gospodarske sektorje. Ne morem vam podati neke celostne ocene, vendar kaj se ponavadi zgodi, ko se odpre določeno gospodarstvo. V prvi vrsti precejšnje število sektorjev trpi to začetno prehodno obdobje. Pa ne gre ravno za sektor kot tak, temveč osebe, ki delajo v podjetjih, predvsem zaradi tega, ker sektor kar na enkrat postane odprt tudi za konkurenčne sektorje, kar pomeni, da bodo nekatere osebe izgubile delo. V kratkoročnem obdobju bo ta prehod zelo zapleten, zelo težek, Ukrajina od njega ne bo imela kakšnih večjih koristi, če pa se bo vse izpeljalo tako, kot se predvideva, bi na dolgi rok ukrajinsko gospodarstvo moralo imeti določene prednosti. Predvsem pa se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev v Ukrajini. Na vaše vprašanje sem odgovoril precej nejasno, zato ker vam v tem trenutku ne moram natančno povedati, kateri sektori bodo imeli prednosti zaradi odprtja gospodarstva in do katerega roka. Lahko vam samo povem, da ko se gospodarstvo odpre, je začetek težak, boleč, potem pa se stvari izboljšajo. Kdaj naj bi zaključili s pogajanji? Kar zadeva politična poglavja, potem poglavja, ki se nanašajo na sektorsko sodelovanje, potem poglavja, ki jih v žargonu imenujemo pravosodje, svoboda in varnost, tu lahko stvari zaključimo v nekaj tednih glede možnosti pristopa sploh nima smisla govoriti, kajti odgovor je jasen. Pri prostem pretoku so stvari nekoliko manj jasne, vendar kolikor sam vem, Evropska unija ne bo imela težav z določenjem tega, ali je prost pretok možen v kratkem ali srednjem roku. Glede ozemalske celovitosti pa morajo ukrajinski kolegi razumeti, da Evropska unija ne more prevzeti odgovornosti za varnost zunanjega partnerja sploh glede na to, da smo v okviru mednarodnih organizacij prevzeli določene obveznosti, tudi kar zadeva ozemljsko celovitost. V zvezi s tem torej ne moremo dajati nobenih jamstev glede varstva. Varnost, svoboda, pravica, politična vprašanja, tu lahko stvari zaključimo v nekaj tednih. Večje težave se pojavljajo pri trgovinskih vprašanjih, kajti tam se pojavljajo tehnična vprašanja. Že prej sem omenil, da je odprtih 14 poglavi, samo tri smo začasno zaključili v času švedskega predsedovanja smo rekli, da naj bi vse skupaj zaključili v roku šestih mesecev, sedaj so se stvari spremenile, sprejeti so bili restriktivni ukrepi, kar pomeni, da bo do pogajanja lahko zaključena v obdobju šestih do dvanajstih mesecev. Veliko stvari bo treba razrešiti tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije, to pa posledično vpliva tudi na naša pogajanja o prostem pretoku oseb nekje med 6 do 12 mesecev se mi zdi, da bomo rabili za zaključek teh pogajanj, vendar so to samo špekulacije, ne moram vam natančno povedati, kdaj. Ocena evropske politike do Ukrajine od zadnjih volitev. Kaj naj povem? Predsednik je povedal, kaj lahko od njega pričakujemo sam je povdaril, da je Ukrajina proevropsko usmerjena, da bo to ostala prednostna, strateška prednostna naloga. Namestnik ministrskega predsednika, ki ga poznamo, kajti bil je odgovoren tudi za gospodarstvo, tudi guverner v centralni banki in zunani minister, ki ga prav tako dobro poznamo, in ki ve, kaj mora storiti, če želi napredovati na poti k Evropski uniji, sta nam oba podarila, da je Ukrajina proevropsko usmerjena, kar jasno kaže, da so trditve predsednika Janukoviča resne in jih moramo kot take tudi jemati. Res pa je, da nas določene stvari še nekoliko motijo in begajo. Naj navedem samo dve. Kot veste, na Ukrajino predvsej pritiskajo, zato da bi se pridružila carinski uniji, ki jo oblikujejo Kazahstan, Belorusija in Rusija. Če bi Ukrajina popustila pod temi pritiski in bi se pridružila prejomenjeni carinski uniji, bi bilo zelo težko vzpostaviti prosto trgovinsko območje z Evropsko unijo. Kajti, če bi Ukrajina postala članica carinske unije z Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom, potem bi bila del unije s tistimi državami, s katerimi Evropska unija nima ravno najboljših odnosov, ko gre za trgovinske menjave. Vsi dobro vedo, kakšne bi bile posledice, če bi se Ukrajina pridružila tej carinski uniji. To smo Ukrajini tudi jasno in odločno povedali. Druga stvar, ki nas nekoliko skrbi, pa je sektor plina. Med Ukrajino in Rusijo potekajo pogajanja o nakupu plina strani Ukrajine v Rusiji. Vse temelji na sporazumu, ki sta ga januarja 2009 podpisala Timošenkova in Putin. Vemo, da bi lahko prišlo do vzpostavitve konzorcija. Zelo blizu temu konzorciji bi bil tudi Gazprom in vse skupaj bi precej vplivalo na samo upravljanje s sistemom, kar pomeni, da bi ruski plin preko Ukrajine tekel v Evropsko unijo. S tem pa bi mi imeli lahko kar nekaj težav. Na splošno gledano so stvari dobre. Bolj pomereni smo tudi zaradi izjav vodilnih oseb iz Ukrajine, kajti Voditelji trdijo, da so proevropsko usmerjeni, zavedamo pa se, da delujajo tudi druge sile, ki Ukrajino ne potiskajo v evropsko smer. Toliko v parih besedah. Eh. Sedaj se bomo podali v dvostranski dialog. Čisto na kratko, prosim. predstavljajte si naslednje, kar zadeva vprašanje brezvizumskega pretoka ljudi. Ali obstajajo pogoji, ki jih mora Ukrajina izpolniti, preden dobijo načrt za sprostitev vizumskega režima? Ali torej obstajajo kakšne ovire za njih, preden to dobijo? In če da, potem me zanima, kakšne so te ovire, preden se lotimo načrta. To je zelo pomembno, kajti to ima dejansko implikacije za napredek. Ne, ni nobenega predpogoja za to, da se opredeli načrt ali ne. Mi trenutno v svetu samo razpravljamo oziroma razpravljajo o tem, ali je možno v tem trenutku ponuditi Ukrajini tak načrt, ko smo ga ponudili balkanskim državam. Svet je tisti, ki bo sprejel politično odločitev v zvezi s tem. Komisija ima jasno lasno stališče, ampak svet je tisti, ki odloča. Please. Hvala gospod Severin, prosim. This, uh, po tem dolgem uvodu praktično vprašanj ni, ampak mislim, da bi lahko imeli izmenjavo mnen. Mislim, da se pojavlja velika priložnost sedaj, kar zadeva odnose z Ukrajino. Ne smemo te priložnosti zapraviti. To pa ne zato, ker bi v Ukrajini prišlo do dramatičnih strukturnih sprememb. Ampak zato, ker gre za spremembo vlade. Spremenil se je predsednik in tako naprej. To je popolnoma normalno v državah in zaradi tega smo obvezani k temu, da opustimo neke vrste dogmatični pristop, ki smo ga imeli v preteklosti. Vedeti moramo, da ima Ukrajina sedaj pro-ukrajinskega predsednika in pro-ukrajinsko vlado, niti pro-ruskega, niti pro-evropskega. Kaj ti, dokler je to vodstvo pro-ukrajinsko, potem to, po moje, pomeni, da bodo skrbeli za razvoj in za svoboščine v državi. Vsak, ki si za to prizadeva, je z našega stališča pro-evropski, ob tem pa je seveda pro-ukrajinski. Z naše strani pa to pomeni, da moramo biti bolj pogumni in bolj vseobsegajoči. Vsekakor moramo vključiti tri glavne zamisli, politično asociacijo, integracijo in institucionalno zbliževanje. Ob enem mislim, da moramo še naprej nadaljevati to dvotirno politiko, trostranske pogajanja v zvezi z energijo, ampak kar zadeva prostotrgovinsko območje, pa bi imeli dvotirni pristop. Že prej ste omenili težave na tem področju. Za na konec mislim, da moramo posredovati tri glavna sporočila. Eno je praktično, namreč drugi svežen pomoči za Ukrajino moramo dati na razpolago, kajti če tej državi ne bomo pomagali, da se sooči s gospodarsko krizo, potem mislim, da bo to prvi korak za to, da zapravimo to priložnost. Drugič, dati jim moramo načrt, Vem, kaj ste rekli, to je svet, to ni komisija, ampak stopiti moramo skupaj, zato da bi svetu dali jasen signal in da spregovorimo z tistimi državami, ki se nekoliko obetajo na tem področju in obstajajo te države, seveda. Potem pa še kar zadeva tehnično poročilo naše delegacije in to poročilo Zato poročilo je naša delegacija rekla, da bi nov vizumski režim lahko bil na voljo v nekaj letih. Ne dolgoročno, ampak torej v nekaj letih. In na koncu mislim, da bi morali jasno opredeliti njihove možnosti. Možnosti morajo biti jasne. To je država, ki je lahko članica Še, še enkrat pa bom povedal tisto, kar sem že povedal. De facto članice lahko postanejo, če izpolnijo določene pogoje, naprimer na področju energije, na področju proste trgovine, sprostitve vizumskega režima in tako naprej. To morajo storiti, preden lahko postanejo članice. Gospod Civjec, prosim. To, co zaprezentoval pan direktor, je s pevno agendo. Hvala lepa. Direktor nam je danes povedal naslednje poskusil je oblikovati načrt za pristop in pridružitev. Rekli smo tudi, da je to lahko pot k pridružitvi ali pot k nečemu drugemu. Včasih je težko opredeliti, kaj stoji za tem diplomatskim jezikom. Mislim, da lahko pokažemo na nekatere uspehe, tudi ukrajinska stran je pokazala določeno mero odgovornosti in strinjam se s tem, kar je povedal gospod Severin. Prvič v treh letih imamo sedaj skupino, ki bo morda imela konsistentno politiko. Imamo predsednika, imamo parlamentarno večino in neke vrste sogovornika, nekoga, ki mu lahko zastavimo vprašanja v zvezi z vsebino evropskih politik. Tukaj ne gre samo za visoke in lepe besede in tople izjave. Ukrajina je sedaj na pomembnem presečišču in Ukrajina je sedaj nekdo, s katerim lahko poslujemo. Sedaj je čas, da uporabimo jasen jezik, zato da zatremo to antievropsko retoriko mislim, da se je to nedavno pojavljalo. Gospod Janukovič je pred tednom v razpravi povedal popolnoma jasno, da se pojavlja strah. Pojavlja se strah, da bodo ljudje govorili o Evropski uniji, ne da bi Ukrajina sploh vedela, kakšne bojo, bodo praktični učinki tega Vedeti morajo točno, kaj se od njih pričakuje in kaj morajo storiti. Kar zadeva vizume, to je politična zadeva, to ni samo upravna administrativna težava in tudi ne samo tehnični problem. Če želimo doseči napredek na tem področju, bomo storili veliko za ukrajinsko družbo in tako nas bodo ljudje še bolj podpirali. kakor naša delegacija dobro ve in tudi gospod Koval to dobro ve, sedaj se zahtevki za vizume zavračajo, ampak samo v meri 4 odstotkov. To morda zveni kot statistika, ampak ni in to praktično vpliva, kajti samo 4 odstotki prošen za vizume so zavrnjeni. Um, I... Gospod Landsbergis. Hvala, gospod predsednik. Gospod direktor. Mislim, da se vsi tukaj zavedamo, da novo vodstvo v Ukrajini nima tretje izbire. Imajo samo dve izbire. Lahko se pridružijo ruski carinski uniji ali pa pustijo odprta vrata za načrt k prostotrgovinskemu sporazumu z Evropsko unijo. Biti pro-ukrajinski ne pomeni nič. To ni nič. Če Ukrajinska dejansko, Ukrajina dejansko namerava nadaljevati povezovanje z Evropo, potem ne more vstopiti v carinsko unijo z Rusijo. Ali se oni v celoti zavedajo tega? Ali jih Evropska unija dejansko ustrezno opozarja, da druge možnosti razen teh dveh ni. Conclude, Hvala in na koncu še gospod Kovačev, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, direktor Mingareli, za vašo najnovejše informacije v zvezi s pogajanji. Sem poročevalec v senci skupine EPP in skupina EPP. Močno podpira evropsko perspektivo Ukrajine in Ukrajina ima skupno zgodovino in skupne vrednote z državami Evropske unije. Zadovoljni smo, da so predsedniške volitve strani vseh volilnih opazovalcev, tudi strani Evropske unije, bile ocenjene kot poštene in pregledne. Ne bom ponavljal besed svojih kolegov, ampak želim izpostaviti določene točke. Smo na zgodni stopni v zvezi z novo vlado. Zanima me, kako ocenjujete napredek te vlade. Ali vidite kakšen premik v zvezi s taktiko ukrajinske vlade pri pogajanji z Evropsko unijo? Druga stvar. Zanima me, kakšne prednostne naloge v zvezi s pridruževanjem Ukrajine k Evropski uniji bodo najtežje dosegljive. Ali vidite napredek na področju pravosodnega sistema? In reform sodišč, naprimer kar zadeva akcijski načrt za boj proti korupciji, kajti to vprašanje me zelo zanima, kajti prihajam iz države, v kateri smo imeli veliko težav s korupcijo in še vedno imamo težave s korupcijo. Tretja stvar pa je, kako komisija ocenjuje udeležbo Ukrajine v Black Seas Energy, torej področju energije na področju Črnega morja. na področju teh politik ni dodatnih sredstev. To je sinergija Črnega morja. Zanima me, ali lahko rečemo, da se Ukrajina bolj kot temu posveča vzhodnemu partnerstvu. Hvala in na koncu še gospod Tenak. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Čisto hitro vprašanje za komisijo. Danes sem se po telefonu pogovarjal z novinarjem v Kijevu, ki je želel, da komentiram tole zadevo in zanima me, kakšno je mnenje komisije. Predlagal sem, da pokličejo generalni direktor za energijo. V Kijevu kroži zgodbica, da nova vlada Janukovič in Bojko kot minister za energijo pripravljata sporozum z gospodom Firtašom, ki je glavni deležnik v nekem sumljivem podjetju, ki je v okviru prejšnje vlade bilo razpoščeno in v prejšnjem desetletju so speljali več milijonov in milijard dolarjev kot posredovalna družba med Rusijo, torej Gazpromom in ukrajinskimi potrošniki. Torej, kroži zgodbica, da nova ukrajinska vlada želi nekako poplačati gospodu Firtašu, kajti veliko je doniral za kampanjo gospoda Janukoviča in sicer tako, da bi mu dovolili kupiti obsežen delež ukrajinskega cevovoda in cevovodnega sistema, tako da bi kupil obstoječe dele cevovoda ali pa financiral nove dele. Obstaja tudi zgodbica oziroma zgodba, da Evropska komisija tej zamisli nasprotuje. Še posebej zato, ker bi to vključilo tudi financiranje Evropske investicijske banke in financiranje evropskih skladov. Zanima me, ali boste tole pokomentirali, ali se tega sploh zavedate in ali komisija to preučuje. Hvala lepa, sedaj imate priložnost reči da ali ne. Hvala lepa, gospod Severin je sicer odšel, ampak bom vseeno odgovoril na njegova vprašanja. Nima smisla zauzemati konfrontacijskega pristopa do nove vlade. Predsednik Janukovič je v zadnjih desetih letih tudi napredoval kot osebnost, ko je drugič vodil vlado, je politika, ki jo je takrat uveljavljal, bila precej drugačna od politike iz njegovega prvega mandata, tako da je v drugem mandatu Janukoviča Ukrajina sprejela 21 zakonov, ki so ji omogočili, da je vstopila v svetovno trgovinsko organizacijo. Tako da nima smisla, da smo sumničavi do novih organov, do nove oblasti, ravno nasprotno, kot ste sami povedali, predsednik Janukovič, tudi ministerski predsednik Azarov, zunani minister. To so vsi zelo odločne osebe in tudi izpolnijo obljube, ki jih podajo. Obstajajo torej dobri razlogi za to, da jim zaupamo. Evropska unija je na ukrajinske volitve in na uh, vzpostavitev Janukoviča kot predsednika gledala kot na priložnost, da se približamo Ukrajini. Gospod Severin je govoril tudi o tem, kakšno sporočilo lahko pošljemo Ukrajini. Pripravljamo svežen 600 milijonov evrov. Tudi vi boste morali seveda dati soglasje k temu. Uh, Ta sredstva bodo na razpolago takoj, ko bo Ukrajina izpolnila priporočila Mednarodnega denarnega sklada glede sporazuma stand-by. V prihodnih tednih in mesecih bomo videli, kako in kaj. O prostem pretoku sem že veliko povedal, tako da ne bom kaj dosti dodajal. Kar pa zadeva evropsko perspektivo, možnost pridružitve, ta problem trenutno ni na mizi. 49. člen pogodbe pravi, da so vrata odprta vsem evropskim državam, ki izpolnijo določene pogoje v zvezi s pravno državo, spoštovanjem človekovih pravic, spoštovanjem manjšin. Ukrajina se nahaja v Evropi, torej. Tri leta pogajanj naj ne bi bila uspeh. Ja, res je, da lahko vedno storimo bolje in dosežemo več vendar se v zadnjih treh letih nismo samo pogajali. Kot sem že povedal, smo začeli izvajati akcijski načrt v okviru sosedske politike, potem nekaj mesecev že izvajamo pridružitveno agendo. V okviru izvajanja teh dveh dokumentov smo dosegli precejšen napredek na številnih področjih. No, vse zadnje pa je to sporazum, za katerega menijo strokovnjaki za pravna in ustavna vprašanja, da je zelo kompleksen. Nekaj časa bo seveda še potrebnega, da se do konca upravijo pogajanja. Gospod Landsbergis, ali se zavedajo Ukrajinci, kaj bodo storili, če se bodo odločili za vstop v carinsko unijo z Rusijo? Mislim, da se zavedajo stvari, kajti vse smo jim zelo natančno pojasnili. Potem pa še nekaj zadnjih vprašanj, ki so se nanašala na reformo pravosodja, na protikorupcijske ukrepe. Ogromno dela je bilo upravljenega v zadnjih letih na teh dveh področji, veliko dela nas še čaka. Gre za dve vrsti reform, ki bi po našem mnenju morali biti prednostna naloga. V Ukrajine gre za usposabljanje sodnikov in za to, da se podvojijo prizadevanja v boju proti korupciji. Kar zadeva vključevanje Ukrajine v črnomorsko sinergijo, v Kijevu je bila podana pobuda za to sinergijo, tako da Ukrajina v celoti sodeluje. Ni res, da nimamo na voljo sredstev za to sinergijo, sredstva obstajajo, je pa res, da so omejena. Nekateri trdijo, da obstaja konkurenca med sinergijo, med vzhodnim partnerstvom, vendar to ne drži. Sinergija za Črno morje se osredotoča na sodelovanje med državami, na področju okolja, transporta in energije, predvsem državami v območju Črnega morja. Vzhodno partnerstvo pa se nanaša predvsem na to, kako bi lahko naši vzhodni partneri in partneri na jugu Kaukaza sodelovali z Evropsko unijo na vseh področjih. Gre torej za dve popolnoma ločeni pobudi, pri katerih ne prihaja do podvajanja. Gospod Tenok. Lastniki ki jim je vlada Julija Timošenko oduzela vse pristojnosti in pooblastila, zahtevajo, da se jim povrnejo deleži v tem podjetju, predvsem zaradi tega, ker jim je bila oduzeta pristojnost za vodenje tega podjetja, ko je podjetje dobro delovalo. Gospod Stenok, vi Ukrajino poznate vsaj tako dobro kot jaz, zato se zavedate, da tudi Rosukrenergo ima nekatere osebe v svoji strukturi, ki so nekdaj predsedovale temu podjetju in te osebe so tudi financirale kampanjo Janukoviča. Kam bo vse skupaj privedlo, pa iskreno povedano ne morem reči. Lahko pa ste prepričani v to, da Evropska investicijska banka in Evropska unija ne bodo uporabili sredstev za podporo Firtašu. Tudi ministru Bojku smo jasno povedali, kako in kaj, da ne sme sprejeti nobenih prekomenih ukrepov. Hvala. Hvala. Hvala za to spodbudno sporočilo. Hvala vsem. In sedaj gremo na naslednjo točko. In sicer razmere v Bosni in Hercegovini. Kakor veste, nas 3. oktobra čakajo volitve. Politično smo v patu in še vedno čakamo na mnenje Evropske komisije v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima. Sedaj pa prosim gospodu Respak za besedo. Also. Hvala lepa poročilo, ki sem ga pripravila pred letom, bi lahko kar prevzela. Vendar pa so se zadeve še nekoliko poslabšale. Nismo na tem, da lahko rečemo, da so se politične razmere izboljšale, da so se politiki česa naučili. Ne, ugotoviti moramo, da je zelo malo dobre volje da bi razmere v prihodnje izboljšali. Posamezne izjave v poročilu naštevajo in predstavljajo razmere. Vedno bolj se pojavlja tudi nacionalistična retorika in to ne samo za dredi volitev oktobra, tudi lani in še leto predtem je bila ta retorika opazna veliko je tudi grožen. Iz Republike Srpske slišimo, da si želijo mirne ločitve od skupne države in to v Daytonu ni predvideno. Vedno znova govori predsednik Republike Srpske, da si želi strogo uporabe Daytona, vendar pa tega v Daytonu ni edina možnost, ki je tam omenjena, je, da mora Bosna ostati enotna. Žal pa se moramo danes soočiti z razmerami oziroma politiki v državi, da imamo dve entiteti, od katere ena vedno misli, da je država v državi. Skupna bosanska država pa je edina pot v EU. To pomeni, da obe entiteti, srpska in bošnjaško-hrvaška, so sta del skupne države in morajo tako, morata tako tudi delovati. Sicer tudi enotna država ne more delovati, v vsaki državi je pač tako. To ni nič novega za Bosno in Hercegovino. Torej, smo v razmerah, ki niso postale boljše država ni močna, slabijo jo vedno znova, predvsem s to nacionalistično retoriko in nepripravljenostjo na to, da bi resnično vzpostavili enotno državo. Prav tako ni naprimer vrhovnega sodišča v Bosni in Hercegovini, ki bi nekako združil štiri različne sisteme in jih usklajeval. Potem imamo tudi nenehne napade Republike Srpske na pristojnosti pravosodnih oblasti na državni ravni. In to seveda ne doprinaša k enotnosti. Potem pa poznamo razmere, imamo visokega predstavnika, mednarodnega predstavnika, ki pa ima še eno funkcijo, je torej tudi predstavnik Evropske unije upali smo, da bo delo tega visokega predstavnika nekoč končano, kmalo končano, ker smo si želeli razumnih politikov v Bosni in Hercegovini. In eh, zato smo si želeli, da bi lahko potem odgovornost prevzelo tudi prebivalstvo. Vendar pa te odgovornosti ne prevzamejo na razumen način nekateri se obnašajo tako, kot da bi država bila del njihove stranke, namesto da bi popeljali državo v EU. Državljani imajo pravico do tega. Nisem zato, da hitro ukinemo vrat visokega predstavnika. Izpolniti morajo predtem nekatere pogoje in vedo, kateri pogoji so to. pomladi, spomladi, leto smo bili na zadnje v Bosni in želeli smo si, da bi torej politiki izpolnili določen načrt. Tukaj je šlo za liberalizacijo vizomov. To so sedaj storili, zato jih je potrebno pohvaliti. Storili so nekaj, kar so državljani že dolgo pričakovali. Tukaj so se odvali na načrt, ga izpolnili. In politiki so mi dejali, dajte nam načrt tudi za ostale zadeve. Sploh jim ni jasno, da to že obstaja. Saj že imamo stabilizacijsko pridržitveni sporozum, kar nekaj pogojev je. In imamo tudi načrt za zaprtje urada visokega predstavnika. Torej, vse to obstaja. Vse to pa je potrebno potem tudi dosledno izvajati, tako kot so hvala Bogu, izpolnili pogoje za liberalizacijo vizumov. V tem poročilu sem omenila tudi nekaj, kar se mi je zdelo žalostno lani, namreč dejstvo, da Bosna in Hercegovina ne skrbi za tisoče ženskih deklet, ki so bile posiljene v dobu med letoma 92 in 95 tudi niso dobile očkodnin. In prav tako jih ne spoštujejo, obravnavajo jih zelo nedostojanstveno. Ne podpirajo jih in tudi ne varujejo, ne skušajo jih zavarovati, da bi začele novo življenje. Mislim, da bi EU morala na področju sodstva te točke nameniti več pozornosti in sicer tako v entitetah, kot tudi na zvezdni ravni se morajo držati tega, da bi tem ženskam izboljšali položaj in da bi bilo zadoščeno pravici. Potem, kar se izobraževalnega sistema tiče, tukaj se mi zdi, da ni resnično svoboden, ne presega etničnih meja, in torej ne zadošča zahtevam EU. Kot Evropski parlament smo odprli program vse življenjskega učenja za te države. Mi smo bili tisti, ki smo pozivali komisijo, da to stori od leta 2007. Imamo novi program vse življenjskega učenja, komenijo se Erasmus, vse te stvari, vendar pa tega v Bosni in Hercegovini ne sprejemajo na pravi način. Saj tudi, kako pa naj bi, ker ima, saj imajo 13 ministrov za izobraževanje. In je torej vse preveč zapleteno. Sredstva, ki so namenjena za odrežbo pri teh programih, bi dobili preko skladov predpristopne pomoči, vendar pa tega ne zmorejo izkoristiti. In Dayton torej tukaj razmer ni izboljšal. Imamo torej bošnjaško-hrvaško, hrvaški del države, kjer imajo deset kantonov, potem šele imamo zvezdno državo in potem še Republiko Srpsko. Torej, vse je zelo zapleteno, takšne so razmere. Skušali smo podati zahteve z naše strani glede različnih vprašanj. Menim tudi, da moramo misliti na to, da bi svet in komisija morali, po moje, pokazati več spretnosti in vodilnih sposobnosti. Ko sedaj vidimo, da špansko predsedstvo in američani spet poskušajo pet mesecev pred volitvami kaj storiti, čeprav ni videti velikih sprememb v ustavi, ustavo pa je potrebno spremeniti, če bi naj zvezdna država delovala. Potem slišimo, da si tega nihče ne želi, ker so to jeseni poskušali že švedi, v Butmiru pa to ni uspelo. In potem pravijo, tega si ne želimo. Predvsem premije Republike Srpske, to lahko preberete v časopisih, pravi, da si ne želi ustavnih sprememb. In to je to, pika, konec. Mislim, da smo torej v razmerah, ki ne nakazujejo dobre prihodnosti. In zato moramo biti ostrejši in bolj odločni. Če danes beremo, da prizadevanja gospoda Steinberga in Moratinosa ne bodo vodila do ničesar, pripravila sta izjavo, ki je nihče ne sprema. Potem že sedaj lahko vidimo, da američani pravijo po volitvah, pa bomo mi, američani, spodbudili ustavne spremembe. Kje pa je Evropska unija? Že zadnje, če je bilo tako. Leta 2006 je bilo tako, da Evropska unija ni bila vključena. Torej smo v enakih razmerah kot takrat in mislim, da se to ne bi smelo ponoviti. Potem pa še dejstvo, da je sodišče za človekove pravice v Strasburu ugotovilo, in to smo vsi vedeli, da ustava pravi napak. Da so lahko izvoljeni na položaje samo ljudje, ki prihajajo iz treh etni, torej bošnjaki, hrvati in srbi. In da drugi nimajo možnosti prevzema položaja. Kdo so ti ostali? To so tisti, ki ne morejo reči, da so muslimani, hrvati ali srbi. To so vsi tisti, ki prihajajo, izhajajo iz dvostranskih držin, torej nekdo, ki ima hrvaško mati in srpske očete, kaj je, ali je srp ali hrvat. Torej, to je eden tistih, ki jih v ustavi imenujejo kot ostali. Torej, to ne gre, da nekdo ne, ni del naroda, da ga imenujemo enostavno, da ga damo v kategorijo ostali. In seveda sedaj mi pričakujemo, da bodo na naslednjih volitvah oktobra ustava tak spremenjena na ta način, da bodo tudi ti ostali lahko kandidirali. Zdi pa se mi, da obstajajo velike težave, da bi ustavo spremenili še pred volitvami. Obstajajo prizadevanja strani gospoda Dodika, da bi ustavo spremenili v samo enem manjšem primeru, naprimer za kandidiranje za predsednika in določene položaje. Lahko kandidira nekdo iz Republike Srpske in dva iz federacije Hrvatov in Bošnjakov. Ne da bi rekli torej Hrvat, Srb in musliman, vendar pa je to samo delni vidik. In če je to skupni imenovalec, potem ne vem, ali to resnično ustreza sodbi sodišča o človekove pravice. Torej, prosim, da smo enotni, da bi končno imeli v Bosni vrhovno sodišče. V nemškem prevodu imamo jezikovne napake, teh ne bom omenjala, podala bom predlog spremembe, da bo to ustrezalo angliški različici. Prav tako govorimo o boju proti organiziranemu kriminalu, korupciji in vojnim zločincem tega se morajo lotiti resno, prav tako bi naj zajeli v kazenski zakonnik definicijo spolnega nasilja, da bi žrtve lahko dobile ustrezno očkodnino. To so ženske in dekleta, ki sem jih že prej imenovala. Če smo že tako daleč, da so posilstva priznane kot vojni zločini, potem mora biti možno, da bi na ravni bih prav tako obstajala možnost, da bi ta dekleta in ženske dobile očkodnino. Potem vračanje beguncev in pregnanih. Tudi o tem govorimo, to še ni v zadostni meri urejeno in pozivamo k temu, da bi zbirni centri tudi, da bi o tem tudi govorili in da bi ljudje, ki so bili pregnani iz Posavine Republike Srpske, se lahko vrnili, kajti Posavina okrog Banja Luke še vedno izgleda tako kot po vojni, torej nihče se ni vrnil. In to je škoda za regijo, ki bi lahko bila in je bila gospodarsko močna. Korupcija je pomembna tema, predvsem tudi v vladnih strukturah, kar se razdelovanja javnih sredstev, javnih naročil tiče potem tudi na področju energije, prometa, zdravstva. Posod je korupcija zelo pomembna. In sicer ne samo po posameznih delih, povsod je to najti v celotni federaciji. Torej, ne želimo s prstom kazati na posameznike, želimo pa vse skupaj na splošno povedati in tudi uh, izraziti, ki je potrebno storiti več. Torej, potem je potrebno izboljšati izobraževalni sistem, kot sem že dejala, in ga približati evropskemu nivoju. Morda pa bi lahko podali tudi predlog spremembe, kar se poklicnega izobraževanja tiče. Tega lahko podam sama, kajti na veliko področjih je poklicno izobraževanje. Tukaj govorim naprimer o babicah. Je poklicno izobraževanje zelo, zelo slabo in s pomočjo EU, sredstvi Evropske unije, bi lahko dosegli reforme tudi na tem področju. O vizumih smo govorili. Videli smo, da so politiki na tem področju dobro sodelovali in upamo, da bo to kmalo vodilo do pozitivnega rezultata. Spoštovane kolegice in kolegi, v Bosni in Hercegovini osebni promet, promet oseb, torej tudi ni prav enostaven. In potem zelo veliko je ovir tudi na področju zdravstvenega zavarovanja in tako dalje. Potrebno je poskrbeti, da bi torej tudi znotraj Bosne in Hercegovine lahko bili delo jemalci bolj mobilni. Potem pa se zauzemamo tudi za to, da bi lahko uresničili štetje prebivalstva leta 2011. Veliko je težav ker si nekateri ne želijo, da bi to bilo zapisano, kar smo že imeli zapisano. Torej, da bi potem morda ne vedeli točno, kdo pripada kateri dni. In potem še ena stvar, to pa je tudi del načrta, gre za državno lastnino, lastnino države BIH in razdelitev te državne lastnine. To je sedaj pomemben kriterij. In zato moramo poskušati politikom povedati, da morajo sodelovati z visokim predstavnikom, kar se razdelitve državne lastnine na posamezne entitete tiče. Federacija je dobila sredstva strani monetarnega sklada, ker so sprejeli zakone, ki so bili potrebni za nujno pomoč. Regionalno sodelovanje je tudi pomembno in s tem sem sedaj izčrpala vse. Verjetno pa sem pustila še kakšno vrzel. Hvala lepa, predsedujoči, za vaše razumevanje. Hvala lepa. Pripričan sem, da ste dejansko vključili vse. Ena iz govornikov je na seznamu govornikov in ena prednost tega je, da ste tako obsežno predstavili stanje, zato bodo drugi morali nekoliko omejiti svoje prispevke. Povedati vam želim, da bom dal besedo najprej poročevalcem v senci, potem pa drugim na seznamu. Gospod Kukan bo začel. Uh, Hvala lepa. Nisem poročevalec v senci. Vodja delegacije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati cenjeni kolegici, gospe Pak, v zvezi s poročilom, v katerega je vključila praktično vsa odprta vprašanja, kar zadeva trenutno politično stanje, politične razmere v tej državi. Omeniti želim več vprašanj, za katera menim, da bi jih morali povdariti v tem poročilu in v tej resoluciji. Omenili ste že, da je letos leto, bo, ko bodo v državi potekale volitve. Od politikov v Bosni in Hercegovini slišimo, da je sedaj slab čas, da nič ni mogoče doseči, ker se bližajo volitve. Vendar mislim, da bi morali stvar jemati drugače. Še vedno bi morali poskušati Prav nasprotno, predvolilno stanje bi morali izkoristiti kot vzvod za to, da pritisnemo na politike v tej državi, da uvedejo vse potrebne gospodarske in druge reforme. Ne vem, ali bo rezultat pozitiven, ampak mislim, da bi to bil drugačen pristop. Vemo tudi, da je napredek za evropsko integracijo v Bosni relativno počasen v primerjavi z drugimi državami. Večkrat smo že povedali, to je poudarila tudi komisija v poročilih o napredku, ampak tudi delegacija Evropskega parlamenta za jugovzhodno Evropo je že večkrat pozvala politike, da si bolj prizadevajo za reformne procese v tej državi. Vsi smo torej razočarani zaradi omejenega napredka na področju reform in to traja že zelo dolgo. Obenem lahko tudi rečemo, da je napredek za izpolnjevanje meril stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma prav tako zelo počasen. Država mora še naprej izvajati ustavno reformo, tako da bi lahko vzpostavili bolj usklajen, koherenten institucionalni sistem, vključno z delujočimi institucijami. Reforme so prav tako potrebne, še posebej strukturne reforme, umik vseh ovir za enoten gospodarski prostor v državi, zagotoviti pa je treba tudi postopek privatizacije. Upam, da bomo lahko z pomočjo evropskih predpristopnih sredstev lahko izvedli potrebne strukturne reforme. V skladu s tem je višanje stopnje brezposobnosti prav tako treba omeniti, kajti sedaj je približno 40 odstotna. Še dve pripombi, gospod predsedujoči. Mislim, da je neodvisnost javnih medijev takšna, da bi to morali v poročilu omeniti. Dobro bi bilo, če bi razmislili tudi o vključitvi tega vprašanja, kajti v tem kontekstu je treba javne medije omeniti tudi kot pomembno sredstvo za boj proti nestrpnosti. Seveda pod pogojem, da ustrezno, odgovorno ravnajo in da so proevropski. Morda je to nekoliko nerealistično, ampak vseeno bi to lahko poskusili. In še zadnja stvar, kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima, tukaj se strinjam z gospodom Predek, moramo pohvaliti. Upam, da nam bo Evropska komisija kmalo predložila zakonodajni svežen v zvezi s tem. Pričakujem, da bo komisija pozitivna na tem področju in Evropski parlament bi potem lahko Hvala lepa. Gospod Vigenen, ki govori v imenu gospe Boskurt, ki je poročevalka v senci. Hvala. Predsedujoči gospa Pak, v imenu gospe Boskurt se želim zahvaliti poročevalki za njeno delo. Slišali ste poglobljeno analizo gospe Pak in pred nami je zelo dobro poročilo. Tudi naša skupina se v veliki meri strinja s tem poročilom in mislim, da bomo poslali trdno in močno sporočilo Bosni in Hercegovini, ko bomo to poročilo dejansko sprejeli. V imenu gospe Boskur želim povedati tudi, da smo zelo zadovoljni, da je bilo vključeno tudi vprašanje preživelih vojnih zločinov. Mislim, da zaenkrat tem ljudem še nismo posvetili dovolj pozornosti. V imenu socialistov in demokratov bomo predložili določene predloge sprememb v zvezi z možnostjo za članstvo v Evropski uniji. Da je to možnost, ki združuje ljudi. Ena od spodbud je to za ljudi, da spremenijo svojo državo. V tej smeri bomo torej predložili nekaj predlogov sprememb. Julija bo 15 let od dogodkov v Srebrenici in to moramo prav tako omeniti in tudi to bomo vključili v svoje predloge spremembe. Zdi se nam, da je treba povdariti še vsaj naslednje razmere za ženske in razmere za manjšine, vključno z judovsko manjšino in prebivalstvom Legebitre To je država, ki se sooča z velikimi težavami kot tranzitna država za tih utapljanje ljudi. Predložili bomo tudi nekaj predlogov sprememb v zvezi z begunci in notranje razseljenimi ljudmi. Povdariti želimo tudi pomankanje rekonstrukcije države in visoko stopnjo brezposobnosti v tej državi, še posebej med mladimi. Mimo grede, Zadnje številke kažejo, da je stopnja brezposobnosti več kot 40 odstotkov. Zanima me, kako ljudje sploh preživijo tam. Prav gotovo gre za neke vrste sivo gospodarstvo, ampak to me vseeno zanima, kako ljudje torej preživijo. Če se strinjate, bi podal tudi naslednji komentar. V vašem poročilu in v vaši predstavitvi, gospa Pak, vidimo, da ste razočarani zaradi pomankanja napredka v tej državi. Morda bi morali analizirati, sicer ne v tem poročilu, ampak nasplošno, morda bi morali torej analizirati, zakaj je napredek tako šibek v Bosni in Hercegovini. Zakaj nam ni uspelo najti načina za to, da bi nekako oblikovali oblasti ali da bi vsaj oblasti prisilili, da bi hitreje ukrepali, da bi morda vedeli, v katero smer se morajo podati svoji državi sami preprečujejo razvoj in to nas včasih resnično čudi. Na koncu želim še povedati to, da je prejšnji teden v Sarajevu skupina socialistov imela veliko konferenco. Dobili smo vtis, da je v regiji, da v regiji vlada slaba volja v zvezi z možnostjo priključitve Evropski uniji. V zvezi s Bosno in Hercegovino včasih vidimo drevesa, ne vidimo pa gozda. Mislim, da bo to ena od novih pobud strani socialistov, da bomo kot parlamentarna skupina podpirali za misel širitve 2014. Seveda vemo, da je nerealistično, da bi ta regija bila del Evropske unije do takrat, ampak tako bi morda uvedli nov elan v te države. Tako bi države, kot je Bosna in Hercegovina, sprejela nove pobude. Morda bi lahko tudi oni videli, da smo mi pripravljeni za to in potem bi oni si bolj prizadevali za to. To bi veljalo za celotno regijo, seveda pa še posebej za Bosno in Hercegovino. Namreč, če si pogledamo načrt za vizume. Če obstajajo jasne zahteve, ki jih je mogoče oceniti in izpolniti in če sta obe strani zavezani k doseganju cilja, potem je napredek mogoče doseči relativno hitro. In upamo, da bo letos Bosna in Hercegovina resnično imela možnost, da se priključi režimu opustitve vizumov, vendar je možnost članstva v Evropski uniji za bošnjake tako oddaljena, da so se pripravljeni udati in v tej smeri moramo videti, kaj lahko storimo kot parlament, čeprav morda ne v tem poročilu. Gospod Latford. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z drugimi govorniki, ki so povedali, da je gospa Pak pripravila odlično poročilo in to je res odlično poročilo. Njeno predstavitev je prav tako bila zelo obsežna in poglobljena. Želim omeniti, nekaj naključnih stvari, za katere sem zadovoljna, da jih je vključila. Omenila je korupcijo, popis, potrebo po vrhovnem sodišču, harmonizacijo pravnega sistema, reformo pravosodnega sistema, morda bi zadnjo stvar lahko nekoliko bolj povdarili. Sedaj pa nekaj stvari, ki bi jih lahko morda nekoliko bolj povdarili. Ena od teh je ločevanje, segregacija v šolah. Naprimer, dve šoli pod eno streho, to je popolnoma nesprejemljivo, kajti od Daytona je minilo že toliko časa, to naj bi bil samo začasen ukrep, zato da bi učenci spečli v šolo, sedaj pa je že toliko časa minilo od tega, da je to popolnoma narobe. Zadovoljna sem, da je gospa Pak omenila pravico za žrtve spolnega nasilja. če bi več pozornosti namenili temu vprašanju v prejšnjih 15 letih, potem morda ne bi posilstvo bilo orožje v, v vojni, naprimer v Kongu. Kajti Bosna se še ni popolnoma predala rešitvi tega vprašanja. Želela bi si tudi videti nekaj več povdarka na, za potrebo po reformi volilnega zakonika. Gospod Pak je prav tako sama povedala, da je diskriminacijo Strasburško sodišče obsodilo in to je nujno treba ukiniti, kar zadeva ustavno reformo, torej širšo ustavno reformo. Mislim, da moramo tukaj povedati, da se morajo pogovori nadaljevati, ne glede na to, da to ni morda realistično da naj bi torej to dosegli do oktobra. Gospod pa želimo vprašati, kaj meni o predlogu, ki smo ga slišali, mislim, da ta teden ali pa morda prejšnji teden, namreč, da predsedstvo in združene države predlagajo osnutek deklaracije, v kateri bi se bošnjaške oblasti zavezale k reformi po volitvah. Kaj meni o tem? Mislim, da moramo povdariti absolutno potrebo po ustavni reformi, zato da bomo imeli delujočo državo, kajti to je zahteva za članstvo v Uniji. Enako pa velja za gospodarski in socialni napredek. Pomankanje popisov, na primer, je primer tega. Moramo imeti povezavo med ustavno reformo in slabimi razmerami na področju gospodarstva in sociale. Naprimer, izkoristili bi lahko določene privilegije odnosa z Evropsko unijo. Povdarja dober napredek v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima, morda pa bi lahko to še bolj okrepili. Oblasti v Bosni bi morale začeti ravnati tako, kot je treba. Ko imajo jasen cilj, ga izpolnijo. Torej, dejansko lahko delujejo, če se tega lotijo tako, kot je treba. Lepo bi bilo, da bi do takrat, ko bomo glasovali o tem poročilu, lahko vedeli, ali bo komisija podala pozitivno oceno ali ne, čeprav predloga še nimamo. Kar zadeva napredek, mislim, da bi lahko Bosni čestitali, da je postala nestalna članica Združen, varnostnega sveta Združenih narodov. In še na zadnje, morda bi bilo neuljudno, če omenim resolucijo srpskega parlamenta v zvezi s Srebrenico, čeprav to izključuje besedico genocid, ampak mislim, da je to zelo pomembno priznanje bosanske ali bošnjaške ozemeljske celovitosti morda bi lahko tudi njih pozvali, da sprejmejo svoje resolucije. In obstaja načrt za regionalno konferenco v Sarajevo ob koncu junija v zvezi z možnosti za vstop v EU. V Sloveniji v marcu je bila konferenca in teh, naj se, te konference naj se vodilni v EU niso udeležili in to zaradi bojkota Srbije, ker, bilo, ker so bili tam predstavniki tudi Kosova. Ne vem, ali gre za kakšen dogovor s Srbijo. Mislim, da to ne bi bilo sprejemljivo in upam, da bo 1. junija tam celotno vodstvo Evropske unije, ne glede na to, kaj počne Srbija. Hvala, gospod Srčetin. Danke, Vorsitter. Het is eh, verdrietig om te horen dat een land dat eigenlijk mee wil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse skupaj je pravzaprav zelo žalostno. Namreč poslušamo o tem, da želi sicer država sodelovati, ampak potem na vse zadnje postane. tarča kritik, znajde se v neprijetnem položaju. V Uniji vidimo, da je stabilnost ključnega pomena pri vsem skupaj. Stabilnost v tej državi bo tudi zelo težko doseči. Razumem pa, da so ljudje tam žalostni, da so melanholični. Sama bi rada čestitala gospe Pak za pripravljeno poročilo. Dobro je, da je gospa Pak zauzela zelo odločno stališče tudi, ko gre za ženske, ko gre za posilstva, ko gre za žrtve vojne. Omenjate tudi položaj manjšin v Bosni, pomembno je tudi to, ali otroci hodijo v šolo ali ne. Sploh pa je pomembna ta omemba the others ali ostalih v ustavi. Mislim, da bi si vsi želeli, da se tudi ti ostali omenjajo, pa ne samo, ko gre za etnične razlike. Tu se skrivajo tudi druga vprašanja. Gospa Pak zelo pozitivno govori tudi o napredku, ki je bil dosežen na področju liberalizacije vizumskega režima. Rok, ki smo si ga zastavili po letu 2010, se močno hitro približuje. Ne vemo, ali bo Bosna izpolnila vse, kar mora do tega roka, niti ne vemo, če bo komisija lahko izpolnila svoje obveznosti. Zato si moramo seveda zastaviti vprašanje, ali bi morda združili urad OVSE-ja z uradom visokega predstavnika. S tem bi se morali ukvarjati tisti, ki se zauzemajo za to, da bi ta država čim hitreje stopala na poti k Evropski uniji. Na koncu pa naj omenim še nekaj. Energija. Vprašanje energije je seveda zelo pomembno za skupino zelenih. Bosna zagotovo potrebuje nacionalno strategijo tudi za energijo in energetiko. Bosna je predvsej storila na področju vodne energije, na področju uporabi obnovljivih virov energije, ampak storiti je treba še veliko več. Hvala lepa, gospa Kopa. Potem pa gospa Ibrisagič. Hvala lepa, tudi sama bi se rada zahvalila gospe Pak za pripravo tega poročila. Na začetku bi rada podala nekaj splošnih pripomb. Te pripombe in kritike, ki se omenjajo v poročilu, so žalostne, vendar so natančne in točne. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali v tem poročilu govoriti tudi o tem, ali se Evropska unija tu ukvarja z državo kot tako ali z neke vrste protektoratom. Mislim, da če Bosno obravnavamo kot samostojno državo, potem ton, ki ga uporabljate v tem poročilu, ni primeren. Poleg tega so bile sprejete tudi nekatere odločitve, ki so situacijo precej poslabšale v tej državi. Strinjam se s tem, da je treba speljati reformo sodstva. Dejtonski sporazum je imel za cilj to, da se prekine prelivanje krvi. Vendar je ta sporazum privedel tudi do številnih težav. Okrepile so se etnične skupine v tej regiji. Če niste del določene etnične skupine, potem niste državljan Bosne, vsaj po tej pogodbi ne. Zato imam dve vprašanji. Trenutno imamo na voljo določene informacije, na podlagi katerih se mi zdi, da je nerealno pričakovati, liberalizacijo vizumskega režima. Res je, da smo kot parlament podpirali to možnost, vendar se mi zdi, da ne bi smeli vzbujati lažnih upov. Druga zadeva. Številni kolegi so že to omenili. Namreč volitve oktobra leta 2010. Kar zadeva poročilo samo, pa bomo še vložili predloge sprememb. Hvala, gospod Prisakič tackar ordförande. Ja, en nackdel med... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda, sedaj smo veliko že slišali in imamo malo časa na razpolago, da pa rada bi čestitala Doris za to besedilo, ki ga je pripravila. Gotovo obstajajo še malenkosti, ki bi jih lahko izboljšali. Tudi sama bom podala nekatere predloge sprememb, vendar pa nasplošno lahko rečem, da se strinjam. Spregovorili ste o pomembnih družbenih vprašanjih, velikih vprašanjih, ki so že vsa zajeta v tem poročilu. rada bi podprla tudi to, kar so moji predhodniki že dejali, kar so vprašanj manjšin Romo tiče. To bi morda lahko nekoliko bolj izpostavili, vendar pa na to ne bom podala predlogov sprememb. Potem pa še nekaj pripomp, kar se ostalih zadev tiče. Vedno znova slišim dvoje najprej v razpravi vedno znova slišimo, da je Bosna zelo pomembna država na področju trgovine z ljudmi in da seveda to ni sprejemljivo. In potem se vedno znova mislim, na to se je potrebno odzvati, to ne drži. Ker ti to vedno znova slišimo, vendar pa ne morem reči, da je to seveda popolnoma zgrešeno, vendar pa potrebno je reči, da tako hudo pa tudi ni. Imamo tudi druge regije in države, ki so prav tako ali bolj prizadete. In potem še nekaj. Tudi o tem je potrebno spregovoriti. Urad visokega predstavnika. ali je to enako Evropski komisiji? Ne. Tukaj gre za eno osebo, ki ima dve funkciji. Najprej posebni predstavnik Evropske unije, druga funkcija pa je urad visokega predstavnika. To sta torej dve različni stvari. Ta urad visokega predstavnika ima opravka z mednarodno skupnostjo pri posebnem predstavniku, pa gre samo za Evropsko unijo. In vprašanje, ali naj se ta urad zaprem, tu lahko podprem, kar smo slišali. Tega ne smemo storiti prenagljeno, preuranjeno. Veliko krat, vedno znova o tem razpravljajo tudi nacionalisti. Lahko pa podprem tudi vprašanje gospe Kope. Sprašujemo se v povezavi s tem, v povezavi s temi nacionalističnimi stališči, natančno, točno moramo vedeti, kaj se dogaja. prvotno je obstajala nepripravljenost odzvati se. In to je vodilo do teh razmer. Dayton bi naj končal prelivanje krvi, obenem pa bi naj tudi normaliziral razmere. To je seveda potrebno zato, da bi lahko določena država postala tudi partnerica EU. Republika Srpska vse blokira in sedaj smo v razmerah, v kakršnih smo. 15 let že to spremljamo in mislim, da ni to zapisano na preveč kritičen način. Mislim, da moramo zelo jasno govoriti o stvarih in jih tudi jasno imenovati. moramo kritizirati to, kar se dogaja, kar se je dogajalo zadnjih 15 let, vse pomankljivosti. In podala bom predlog spremembe in prosim za podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izrekel priznanje spoštovani kolegici Dorik Spak za njen predlog poročila, ki je celovito, je realno, je tudi uravnoteženo in zato ima pravo težo. Ehm, ta, to poročilo je dobra podlaga eh, in mislim, da bomo z nekaj amantmaji eh, naredili sporočilo še veliko bolj prodorno. Najprej bi rad eh, kolegici Pak čestitev za, njen, za vključitev žrtev zlasti ženski iz Bosne in Hercegovine kot nekaj, čemu se moramo posvetiti v veliko večjem obsegu. Namreč iz Bosne in Hercegovine emigrirajo tako žrtve kot tudi storilci. In sam vem za primer eh, družine, ki je bila žrtev posilstva, ki zdaj živi v novi domovini, v Evropski uniji, v isti ulici kot storilec, ki je dobil političen azil v tej isti državi. In predstavljajte si te izvožene travme, ki se dogajajo v teh državah, Ta država pa pravi, da posilstvo zastara po 15 letih, če tudi je šlo za posilstvo v vojni, gre za vojni zločin in vojni zločini ne zastarajo. Pravni sistemi Evropske unije žal niso kompatibilni med seboj in zato se mi zdi, da je prav ta tema eh, tista, ki zahteva veliko več razmisleka in pravim, da je to prava priložnost, da o tem spregovorimo kaj več. Eh, res je tudi resolucija o Srebrenici v Srbiji, čeprav so mnogi v Bosni in Hercegovini z njo nezadovoljni, tudi sam imam kot poročevalec za Srbijo marsikaj zapovedati o tem, pa vendarle prinaša in ustvarja boljše vzdušje tudi v Bosni in Hercegovini, da se tega vprašanja rotijo, lotijo resno. Problem, ki je najhujši, pa je dejstvo, da Bosna in Hercegovina sama sebi določa dinamiko svojega približevanja Evropski uniji. Ta dinamika je nezadostna in to je nedokončana zgodba, to je never ending story. Ves čas se to ponavlja. Eh, sedanji ustavni okvir je po oceni politikov iz Bosne in Hercegovine v celoti izčrpan. Delijo se na tisto veliko skupino politikov, ki v Bosni in Hercegovini trdi, da je potrebno v naslednji fazi Bosno in Hercegovino demontirati. Drugi del pa si želi Bosno in Hercegovino okrepiti na ta način, da bi demontirali Republiko Srpsko. Nobena od teh opcij nima prav. Žrtev take politike pa je ekonomija Bosne in Hercegovine, pomankanje tujih ulaganj, pomankanje možnosti za zaposlovanje, in pomankanje možnosti za gospodarsko rast v tej državi. Zato se mi zdi, da moramo mi, evropske inštitucije, tudi Evropski parlament, ponuditi drugačen pristop. Uspodbujati moramo nov, pozitiven, povezovalen, integrativen pristop, ki bo državo Bosno in Hercegovino usposobil za naslednjo fazo približevanja Evropski uniji. Dejstvo pa ostaja, ta dinamika približevanja je nezadostna in močno zaostaja za veliko večino drugih držav Zahodnega Balkana. In za vse to niso krivi državljani, čeprav oni volijo to politično elito, ki je tokrat v tem mandatu pokazala, da enostavno ni kos izzivom, ki so pred Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo. Nekaj bi rad rekel okrog tega primera Jakob Finci. Žal ni politične volje, da bi se odločitev sodišča iz Štrasbura spoštovala. Bodo zato morda potrebne ponovne volitve članov predsedstva Bosne in Hercegovine? si lahko predstavljamo, da bo Bosna in Hercegovina v naslednjem mandatu, v naslednjih letih lahko dobila datum za začetek pogajanj za vstop Evropske unije, če pa pripadnikom manjšin ne dovoli enakopravnega kandidiranja in izvolitve na ključne funkcije v svoji državi. To se mi zdi problem. To, da mednarodne inštitucije počepnejo in se razglasijo za nemočne zdaj, ko bi še vedno lahko dopolnili volilno zakonodajo. Ko smo resno razmišljali o tem, da Bosna in Hercegovina za kak mesec odloži te volitve, da bi rešila ta problem in bila verodostojna v očeh svojih državljanov, pripadnikov manjšin in mednarodne skupnosti. Torej, bomo še štiri leta čakali na datum? To je vprašanje brez odgovora, ampak to vprašanje treba jasno sporočiti v Bosno in Hercegovino. O vizah ne bom govoril, o tem je bilo rečenega veliko, mislim pa, da lahko v naslednjih fazah z amandmaji lahko sporočilno vrednost tega eh, poročila le še izboljšamo in mislim, da prihaja v pravem trenutku, da lahko z njim še pozitivno vplivamo na nadaljni potek dogodkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Še trije govorniki so na seznamu poleg gospoda Mirela, ki je direktor iz direktorata za širitev, potem pa gospa Pak. Potem pa nas čaka še ena tema. Poleg tega pa smo tudi časovno omejeni. Zato dajem besedo najprej gospodu Posetu, potem gospodu Svobodi, gospodu Predi, gospodu Mirelu in na zadnje še gospe Pak. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo je odlično. To je bilo tudi pričakovati od poročevalke. Imamo pa nekaj točk, o katerih je potrebno še nakratko spregovoriti. Opozarjam na poskus, da bi urad visokega predstavnika postavili pod vprašaj. Mislim, da je velika velina poročila ta, da podaja jasen znak v smeri krepitve položaja visokega predstavnika v njegovih obeh funkcijah, ki bosta obe pomembni še v prihodnosti. In tudi oseba sama si zasluži veliko več podpore z naše strani. Imamo odličnega moža v Sarajevo in občutek imam, da ga evropske inštitucije premalo podpirajo. Zato podpiram v tem osnutku tudi odstavek, točko, v kateri izražamo tudi kritiko na račun naših institucij in pravimo, da bi morali pokazati več vodstvenih sposobnosti in prevzemanja odgovornosti. Mislim, da lahko tako tudi razčistimo s pomisleki gospe Kope, ki je ni več tu. Mislim, da je prav, da smo jasni in kritični, kar se politično odgovornih oseb po državi tiče. Mm vendar pa to lahko storimo le, če smo tudi mi kritični in jasni kot mednarodna skupnost, ki mora prevzeti največjo mero odgovornosti. In kar se ustavnih sprememb tiče, je to popolnoma jasno. Zakaj se nič ne spremeni? Zato, ker je ustava iz Daytona napačna in zato, ker sama država ni sposobna reformirati, preseči te ustave. In če bomo sedaj samo pritiskali na odgovorne, to morate spremeniti, bo to resnično neskončna zgodba, ki se bo vedno znova ponavljala. In seveda si moramo prizadevati za dosego družbe, ki bo odgovorna. Seveda bomo imeli določene razlike med etnijami. Bosni in Hercegovini bo uspelo takrat, ko bomo imeli državo, ki bo bolj skrbela za državljane, ko bomo okrepili federalno državo, po drugi strani pa bo to tudi država treh enakopravnih narodnosti. To pa danes ni tako. Torej, postati mora država Hrvato, Srbo in Muslimanov. In s Hrvati, ne, mislim samo na Hercegovce, mislim tudi na druge predele, Posavina je bila že omenjena. In to bo naša največja naloga v naslednjih letih. Če nam ne bo uspelo, potem tudi še čez 10-20 let ne bomo dosegli napredka in se bomo še vedno pritoževali. Hvala lepa. Much, Svoboda, Hvala, gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Seveda je poročilo kolegice pa kot vedno zelo dobro. Ne bom izpostavljal vseh točk, kjer sem njenega mnenja, morda bom izpostavljal samo točke, kjer imam nekoliko drugačno mnenje. Ne razumem prav dobro, zakaj Steinberg in Moratinoš sedaj tik pred volitvami želita doseči to, česar lani že nismo. No, vseeno, veliko uspeha meni pa, da je odločilno, da bi tiste stvari, ki jih lahko dosežemo, hitro izvedli. Težava etnične pripadnosti, ta kategorija ostali. Slišal sem, da je Republika Srpska pripravljena iti dlje, kot samo govoriti o predsedniškem položaju, vendar pa bo to seveda možno doseči korakoma. Potrebno je doseči napredek, postopen, in potem moramo seveda skušati doseči to, kar je dosegljivo. To pa se ne dogaja in to je težava. Drugič, urad visokega predstavnika. Mislim, da tukaj nekoliko pretiravamo. Ta podpora nam danes veliko ne prinese. Bodimo pošteni. Že leta imamo ta urad, pa ne more storiti nič. Torej, pač ljudje si tega ne želijo, to moramo sprejeti. Da pa ne moramo sprejeti tega, da, te, da nismo menili funkcije visokega predstavnika EU. Torej, to je naš sogovornik. In tukaj se potem zastavlja vprašanje. In razumem, da kolegica pak ne želi govoriti o tem, vendar pa to je težavno vprašanje. Komisarka Ashton ali bomo sedaj imeli tega visokega predstavnika in vodjo delegacije, ali pa bo še vedno ločeno, bomo imeli urad visokega predstavnika in bomo potem funkciji združili kasneje. To je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti in ker moramo sprejeti odločitev. Visoki predstavnik EU, ko govorimo o visoki predstavnici, podpredsednici komisije, To moramo jasno povedati. Torej, da ne bo nesporazuma. Strinjam se s kolegom Poseltom pri tem vprašanju in tudi kolegice Pak, da imamo dobrega predstavnika, vendar pa ne zato, ker je ostrijec. Ne samo zato, ker je ostrijec, tudi zato, ker je dober. Gre za to, da moramo torej to bolj izpostaviti. In še dve pripombi. Kolega Poselt če bomo sedaj na novo urejali celotno državo, seveda si tega želimo, to lahko razumemo, vendar pa ne bo nam uspelo tako ustvariti dobrih predpogojev za rešitev v Bosni in Hercegovini. Sedaj moramo sodelovati z dvema entitetama in zagotoviti, da bodo tudi Hrvati seveda dobili ustrezne pravice. In potem še sedem, tukaj se ne strinjam, še prav posebno ne sedem ne gre samo za Republiko Srpsko. Obstajajo tudi druge izjave, ki niso ustrezne. Saj pri sedem bi lahko rekli, da pozivamo vse, naj v celoti spoštujejo Dejtonski mirovni sporozum ali pa naj to spremenijo tako, da bo zvezdna država delovala. Vendar pa seveda imamo Dodika, ki vedno govori o referendumu, in potem nekoga, ki govori, da je potrebno odstraniti vse entitete in sedaj je potrebno pri tej sedmi točki jasno povedati, da moramo stvari izboljšati, spremeniti in tako dati možnosti, da bo prihodnje bolje. Hvala lepa, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil, gospe Pak. Dve vprašanji bi rad izpostavil zelo na hitro. Moram pohvaliti 12. točko v poročilu. Tam ste zelo jasno pozvali k temu, da se spremeni ustava. Meni se zdi to ključna točka. Kot so rekli že drugi kolegi in kolegice, spoštovati je treba Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, treba je prilagoditi tudi ustavne institucije. Gospa Kopa je spraševala, kaj je Bosna, je to država, je to protektorat? Odgovor na to vprašanje se skriva v reformi ustave, institucij, v spoštovanju sodb, zlasti tiste, ki jo je Strasburško sodišče sprejelo decembra. Tu omenjate tudi nekaj, za kar sem menil, da so si izmislili v tisku. Namreč piše, da naj bi ministerski predsednik Republike Srpske komentiral delovanje javnih institucij in ministrstev, da naj bi bojkotirali medije. Da kaj takega reče minister, je nezaslišano. Najprej sem mislil, da gre za prvo aprilsko šalo, sem menil, da je to res nemogoče. Zato se mi zdi, da bi morali v tem poročilu podariti tudi dolžnost, ki jo imajo javne institucije, da obveščajo državljane. Sedaj bi moral biti na vrsti gospod Mirel. Gospod Mirel iz generalnega direktorata za širitev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala seveda gospe Pak za odlično poročilo. V celoti se strinjam z mnenjem gospe Pak glede samega položaja v Bosni. Politična situacija se je v zadnjem mesecu še poslabšala, reforme napredujejo zelo počasi, gospodarska kriza vse skupaj še otežuje. Leto 2010 je volilno leto, kar pomeni, da se bodo stvari še bolj zapletle. V zadnjih nekaj tednih smo bili že priča določenemu hojskaškemu govoru, zaradi katerega se je situacija še toliko bolj poslabšala. Tako visoka predstavnica, gospa Eštonova, kot komisar Füle sta kmalo po nastopu svoje funkcije obiskala Bosno, s tem sta pokazala, da sta zavezana evropski perspektivi te države. Poleg tega pa sta pozvala vse voditelje v državi naj trdo delajo, naj storijo vse za to, da se bo Bosna premaknila proti Evropski uniji v prihodnjem letu ali dveh. To je naš skupni cilj in če želimo ta skupni cilj doseči, potem morajo svojo nalogo opraviti tudi bosanski voditelji. Nažalost pa do sedaj niso dosegli kaj dosti. V prvi vrsti morajo izpeljati vse ustavne reforme. Jeseni lani je bil narejen določen napredek in tu se morda ne strinjamo celoti z gospod Pak. ZDA in Evropska unija, takrat je predsedovala Švedska, so poskušali unesti minimalne spremembe k tej ustavi. S tem bi država postala nekoliko bolj funkcionalna. Tako gospa Pak kot drugi govorniki so danes popovdne že omenili to temo. Namreč, da če bi naredili te ustavne spremembe, bi ustavo uskladili z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Decembra je bila podana tudi sodba In prav zaradi tega je ta ustavna reforma še toliko bolj pomembna. Uspeha tu res nismo dosegli, vendar smo si vsaj prizadevali, kar je pomembno. Na mizi je trenutno kar nekaj predlogov. Oblast je sedaj tista, ki mora te predloge preučiti, nekaj storiti v zvezi z njimi in ustavo prilagoditi in spremeniti še pred volitvami. Ministrski predsednik je tudi začel z izvajanjem akcijskega načrta pred nekaj tedni. Upamo, da bo pri tem uspešen. Smo pa v tem trenutku precej manj optimistični, zato ker že prihaja do zamud. Zdi se, da tudi ni dovolj politične volje in prvič sploh se bo zgodilo, da bo država, ki se skuša vključiti v Evropsko unijo, prisiljena organizirati druge volitve, pri katerih nekateri državljani ne bodo smeli kandidirati niti za parlament, niti za predsedstvo. Kar pomeni, da država krši dvostranski sporazum, drugi člen dvostranskega sporazuma, ki se nanaša na točno to pomembno vprašanje. Zato ima gospod Pak popolnoma prav, ko pravi, da bi morali storiti res vse, kar lahko. Kaj te, če nekdo želi vstopiti v Evropsko unijo, mora sprejeti tudi vrednote in pravila. Pred desetimi dnevi smo s poslanci v Sarajevo organizirali tudi srečanje v sodelovanju z Eurostatom. Skušali smo še enkrat pojasniti, kaj lahko storijo za to, da se sprejme nova volilna zakonodaja. Ne vemo, ali bomo uspeli ali ne. Poleg tega nadaljujemo z rednim dialogom z oblastjo. Vzpostavili smo že ustrezno strukturo za stabilizacijsko pridružitveni sporazum, vzpostavljamo pododbore, 20 držav se je že zauzelo za tak sporazum, vendar mora Bosna opraviti svoj del nalog. Do junija morajo vzpostaviti organ za državno pomoč, izpolniti mora tudi druge obveznosti. Na voljo imamo vse tiste instrumente, ki smo jih uporabili tudi pri drugih državah v regiji. Pri drugih državah v regiji opažamo velik napredek, v Bosni pa žal zelo majhen napredek. Liberalizacija vizumov je tema, kjer smo v zadnjih mesecih dosegli precejšen napredek in vprašanje, ki se postavlja, je zakaj. Verjetno zato, ker politični voditelji ne želijo izpasti kot osebe, ki ne počnejo vse za to, da bi koristili državljanom vendar tu lahko vidimo, da je možno doseči konkretne rezultate, če je prisotna politična volja in pripravljenost za sodelovanje. Trenutno pripravljamo oceno, smo že v sklepni fazi. Upam, da bomo lahko zelo kmalo podali tudi predlog na to temo. Naj pa bom zelo jasen glede same liberalizacije vizumskega režima. To je ključno vprašanje. Gre za res pomembno vprašanje vprašanje za prebivalce Bosne. Poleg tega pa je to zelo resna zadeva za same države članice. Liberalizacija vizumskih režimov in sam načrt za liberalizacijo sta enaka za vse države, upoštevamo enako logiko, sledimo istemu pristopu, zato bi rad danes zvečer popolnoma jasno povedal, da ne morete kriviti komisije za to, kar določena država ni uspela doseči Lani, ko so preostale tri države, za katere velja sedaj brezvizumski režim, so naredile svojo nalogo in tudi Bosna bi lahko bila med temi tremi državami, če bi opravila delo, ki bi ga morala. Tako da ne morete kriviti nas za nekaj, kar drugi niso uspeli izpolniti. Upamo pa, da bomo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili, to je liberalizacija vizumskega režima, vendar ne vemo, kdaj bo to možno. Tako kot gospa Pak, tudi mi obžalujemo to, da vojni zločinci niso bili preganjani in kaznovani, sploh ko gre za spolne zločine. Tudi nacionalna strategija za vojne zločine bi morala biti bolje izvajane. Sprejeli so jo že, prav tako so sprejeli določene zakone, vendar ne dovolj. Reformo sodstva spodbujamo že kar nekaj časa, s temi prizadevanji bomo nadaljevali tudi v letu 2010. Smo pa naročili oceno teh reform, preden leta 2011 namenimo denar davkoplačevalcev za izvajanje reform, za katere pristojni organi nimajo dovolj politične volje, da bi jih izpeljali. Poleg tega se strinjam s tem, da bi morali sodelovati s civilno družbo. EUSR je v Sarajevu že začel organizirati z našo pomočjo tudi sestanke z različnimi stranmi kjer govorijo o možnih programih, sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Kar nekaj mladih nevladnih organizacij nam zbuja precej upanja. Tudi v Srbiji in na Hrvaškem so sprožili pobudo rekom. Gre za resnico in spravo. Vse v povezavi z bližno preteklostjo. Poleg tega se strinjam z gospodom Kukanom, da je neodvisnost medijev treba omeniti v tem poročilu. Druge teme, ki so jih omenili ostali kolegi, so prav tako pomembne. Nažalost, nimam dovolj časa, da bi se sedaj nadolgo razgovoril o njih. Na se zadnje pa se strinjam z gospod Pak, da sistem dveh šol pod eno streho ni sprejemljiv. gre pravzaprav za šolanje dveh generacij, ki boste druga na drugo gledali kot na sovražnika. Tu gre za oblikovanje identitete, za spoznavanje države, v kateri živiš. Kar zadeva samo izobraževanje in kulturo. Tu sta dve prednostni področji, ki smo jih skušali financirati, s pomočjo, ki jo imamo na voljo. Vendar, kot rekla gospa Pak, če imamo 13 ministrov za izobraževanje, je stvari težko premakniti naprej. Program Tempus je v zadnjih letih doživel napredek. Pri Erasmus Mundusu se srečujemo z določenimi težavami. Razlog je predvsem ta, da ni nobenih kontaktnih točk, da se na univerzah še ne razširja dovolj informacij o teh programih. Pomembno je tudi, da vsi skupaj zahtevamo odgovorno vodstvo in vodenje države, da državljanom ponudimo nek jasen dokaz v zvezi s tem, da je njihova prihodnost v Evropski uniji in liberalizacija vizumskega režima bo zagotovo tak dokaz. Verjamem, da boste z vašim poročilom pomagali pri posredovanju tovrstnih sporočil. Bosni, hvala. Mač. <clears throat> Najlepša hvala. Sedaj pa je vse v vaših rokah. Ali bomo uspeli obravnavati še eno temo ali ne? Vsi so vas hvalili. Hvala lepa. Samo na kratko o nekaterih stvarih, ki sem jih sama pozabila, kar se medijev tiče. Da, Seveda, o tem moramo govoriti. Tega nisem storila, to bom storila. Potem, kar se neodvisnosti napadov na neodvisnost tiče, to bomo omenili. Drugo vprašanje, kolega Viginin je menil, da ne spostavljamo dovolj prihodnosti bih v EU. Mislim, da ni tako. Preberite še enkrat, tudi si imam, da smo to storili. In gospa Kopa, ni več. Nihče nas ne posluša na Balkanu in nas ne bodo poslušali, če ne bomo realistični in govorili resnice. Vljudnost je ena stvar, vendar pa, da resnično govorimo o stvarih take, kot so, je druga stvar. Nisem ne, ne vljudna. Govorim tako, kot je in potem nas bodo tudi razumeli. Če poslušate Dodika, boste vedeli, da te posluša samo, če govoriš o stvarih takšne, kot so, drugače pa ne. Hvala za vaše pripombe. To bom zajela, če bom imela možnost strani gospe Boskurt. In potem, če seveda imamo jasno sporočilo, jasen načrt, potem lahko delujemo. Za visoke predstavnike smo imeli jasno sporočilo. 3 plus 2 pa ni uspelo. In vedo, da ni uspelo. In kar se tiče načrta za liberalizacijo vizumskega režima, tukaj je šlo za državljane, tukaj pa so nekaj storili, torej gre za različne stvari. Resnično imamo načrt za vse. Potem, kar se predloga tiče glede madridske deklaracije. O tem ne mislim, nimam prav visokega mnenja, ker je to storjeno na prehiter način. To je ista napaka, kot smo jo storili lani. Gospod Bid in ostali od zunaj so prinesli nekaj, namesto da bi vzeli to, kar je že bilo storjeno. Torej, imamo dogovor, ki je pred nami na mizi, ni se izvajal, vendar pa. To odraža mnenje politikov. Če priham pa od zunaj in potem skušamo vljaviti svoje mnenje, potem je to resnično protektorat in tukaj moramo biti previdni vse, kar sem slišala od Dodika in ostalih, razen Čoviča, nihče ni dejal, da bi to podpisal. Torej, mislim, da moramo to poštevati. Konferenca 1. junija, eh, to je samo predstava, pravi se bi ne nič. Če želite oditi, lahko greste. Ne vem pa, čemu bo služilo. Sem pa mnenja, da je potrebno zagotoviti odpravo vizumov poleti. Slišali smo gospoda Megarelja, ki je dejal, da če imamo načrt za sprostitev vizumskega režima in če, se pogoji, če so pogoji izpolnjeni, je potem potrebno to tudi izvesti. Po mojem mnenju je temu tako, tako kot je to storila tudi Albanija. Potem visoki predstavnik EU Hanes, to sem omenila enkrat na koncu. Torej, da pa to ne pomeni, da se ne strinjam s tabo. Vendar pa za me ni šlo za to, ali bosta Lady Ashton in visoki predstavnik, ali bo Lady Ashton predstavila tega predstavnika kot vodja delegacije ali ne, zato tega nisem omenila. To je ločena zadeva, vendar pa morda bi lahko skrbeli, poskrbeli za to, da bi imenovali obe funkciji. Tukaj se strinjam s tabo. Kolega Mirel, veliko krat so se srečevali na konferencah, ki bomo, so bile pomembnejše od te prvo junijske, vendar pa, dejali ste, omenili ste Martinesa in Bilda, da prihajajo s predlogi, namesto da bi uporabili to, kar je že pripravljeno. Ne vem, zakaj vedno menimo, da smo vse vedni in vemo boljše. Vsi so govorili, da je potrebno spremeniti ustavo, da to je res, vendar to poskušamo že leta in to je težko ubiti ljudem v glave. Mi ne moremo od zunaj tej državi usiliti nove ustave, razen če bi imeli drugi Dayton. Tega ne bo nihče storil. Vedno znova imamo volitve v tej državi, imamo odgovorne politike in morajo prevzeti odgovornost. Sami morajo spremeniti ustavo, da bo torej strajno. Vse sem si zabeležila in tam, kjer lahko stvari izboljšam, bom to tudi storila. Hvala lepa. Mislim, da sem bila zelo hitra. Tromači so imeli težave. Ne vem, ali bi bila država v boljšem stanju, če bi manj govorili. V vsakem primeru. No, vsaj ni pomembno. Rekel sem samo to, da je položaj v tej državi spodbudil to razpravo in želim si, da bi bile stvari v boljšem stanju. Gospa Nilsen, aha, še prej pa rok za vložitev predlogov sprememb. 13. april do 12. Sedaj pa gospa Kil Nilsen, da na hitro predstavi svoje mnenje. Odbor Libe ne bi smel sprejeti sporazuma s Pakistanom. Takšno je mnenje naše pripravljalke, zato vas prosim, da ste zelo pozorni. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Osnutek mnenja imate na voljo. V tem mnenju predlagam odboru Libe, da zavrne podpis tega sporazuma. Veste zakaj? namreč svoje stališče sem utemeljila na dveh sklepih. Evropski parlament ima prvič zgodovinsko priložnost, da oceni sporazum o ponovnem sprejemu in vpliva na vsebino sporazuma. Druga situacija na področju človekovih pravic v Pakistanu je taka, da jo je treba bolj poglobljeno obravnavati. V preteklosti je bilo podpisanih kar nekaj sporazumov o ponovnem sprejemu, ne da bi parlament lahko vplival na samo vsebino teh sporazumov. Enajst sporazumov o ponovnem sprejemu je bilo podpisanih, se izvajajo, zaenkrat pa nimamo na voljo nobene študije o tem. Tu vrstni podatki niso javno objavljeni, niti se jih ne posreduje Evropskemu parlamentu ali nacionalnim parlamentom. Posledica tega je, da Evropski parlament nima možnosti predstaviti svojega mnenja ali prispevati k izvajanju skupnostnih politik, niti ne moremo sodelovati pri oblikovanju zakonodaje. Ta ocena pa se meni zdi nujno potrebna, sploh na področju človekovih pravic, kajti ne moremo skleniti novih sporazumov o ponovnem sprejemu s tretjimi državami, če na voljo ni to vrstnih študij. Komisija je obljubila, da bo opravila študije o trenutno veljavnih sporazumih do konca leta 2009, pa tega ni storila. Tako da smo se znašli v podobni situaciji kot vlada pri sporazumu SWIFT. Tu ne gre toliko za sporazum med skupnostjo in Pakistanom, ampak za sporazum o ponovnem sprejemu nasploh. To postavljamo pod vprašaj. O teh sporazumih se lahko v parlamentu pogovarjamo, odkar velja Lizbonska pogodba. In Lizbonska pogodba nam je dala na voljo precej veli, večjo ulogo. Mi lahko namreč damo veto na sklenitev takšnega sporazuma. Zato bi moral parlament prevzeti svojo vlogo so zakonodajalca skupaj s svetom in komisijo. Predlagam, da sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom zavrnemo, dokler komisija ne bo podala študije o prej sprejetih sporazumih, ki so trenutno v veljavi. Predvsem me skrbi to, da ni nobenih jamstev o spoštovanju človekovih pravic. To sem tudi omenila, pa nisem dobila nobenega odgovora. Komisija je pripravila leta 2005 dokument, v katerem pojasnjuje te sporazume. Tam piše navaja, če pristojni organi v državi članici Evropske unije sprejmejo predlog o izgonu morajo spoštovati ženevski sporazum iz 51, prav tako protokol iz leta 61, kot tudi Dublinsko konvencijo iz leta 90 in člo, konvencijo o človekovih pravicah. Evropska komisija tudi trdi, da, citiram, nikogar ne moremo izgnati v državo, kjer obstajajo resne grožnje, da bo ta oseba izpostavljena smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ravnanju. Vsi se strinjamo, da v Pakistanu uporabljajo smrtno kazen, da obstajajo številni drugi zločini, da se ne spoštujejo človekove pravice. Evropska unija pa sedaj skuša oziroma želi podpisati sporazum z državo, ki ne daje nobenih jamstov, da bo spoštovala človekove pravice izgnanih oseb. Sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom ne vsebuje nobenih jamstov v tem smislu. Komisija pravi, da bi morale države članice Evropske unije poskrbeti za to, da človekove pravice izgnane osebe v Pakistanu ne bodo kršene. Torej so države članice tiste, ki morajo prevzeti odgovornost za to delo. Člen 211 pogodbe Evropskih skupnosti piše, da je komisija varuh pogodb, da mora komisija skrbeti za pravilno izjava, izvajanje in spoštovanje prava skupnosti. Mednarodni sporazumi, kot je sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom, predstavljajo torej del zakonodaje in so v odgovornosti komisije. Svet pa trdi, da ni odgovoren za upravljanje in izvajanje sporazumov o ponovnem sprejemu kar je moteče, zato ker se države članice, ki so zastopane v svetu, odločajo o tem, koga izgnati. Kdo je torej odgovoren? Naj vas še enkrat spomnim, da je bil podpisan podoben sporazum s Šrilanko ta sporazum je začel veljati leta 2004 in ne glede na to, da je v tej državi prišlo do resnih kršitev, Evropska unija nikoli ni preprečila izgona tamulov nazaj v to državo. Čeprav je sodišče za človeka pravice bilo mnenja, da bi bilo vračanje tamilov kršenje človekovih pravic. Spomnite se, kaj se dogaja z afganistanskimi državljani, ki jih vračamo v Pakistan. Ali bodo te osebe poslane v Afganistan in tam deležne ustreznega sprejema, ali pa bo prišlo do domino učinka. Če bo Evropska unija podpisala sporazum o pravnem sprejemu s Pakistanom in bo le ta podpisal dvostranski sporazum z Afganistanom, o katerem ne vemo nič, niti ne kakšna sobina sporazuma, ne izvajanje, potem to ne bo dobro. 22. marca sem zastavila to vprašanje komisiji, do sedaj nisem dobila odgovora na svoje vprašanje. Za zaključek naj omenim samo še resolucijo Evropskega parlamenta z leta 2003 v kateri pozivamo, citiram, države članice naj takoj spremenijo pravila in prakso izgona kajti prepogosto pride do kršenja človekovih pravic in do človeškega dostojanstva. Če zaključim, naj zelo nakratko odgovorim kolegom, ki so se oglasili, ko smo prvikrat govorili o tej temi. Če se prav spomnim, so vsi rekli, da moramo priznati, da ta sporazum postavlja pod vprašaj varnost človekovih pravic vsi so se zauzemali za to, da bi podpisali ta sporazum o ponovnem sprejemu. Nekateri so rekli, da je v Pakistanu prišlo do določenih izboljšav, vendar nihče ni predložil nobenega konkretnega dokaza. Zanima me, kaj se je tako spremenilo na boljše v Pakistanu. Položaj človekovih pravic v Pakistanu je zelo negotov, vendar je ta država naš partner v boju proti terorizmu, zato bi morali stvari nekoliko prilagoditi. Naj vas še enkrat spomnim, da so pakistanske obveščevalne službe vedno podpirale talibane in da nosijo določen del, pravzaprav velik del odgovornosti za dramo, ki jo doživljajo Afganistanci in Afganistan kot tak. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda in gospod Vigenin. Hvala lepa. Tri pripombe imam v zvezi s tem mnenjem, ki ga pripravlja gospa Kil Nilsen. V prvi vrsti se strinjam z zaskrbljenostjo, ki jo je izrazila gospa Kil Nilsen, ko gre za to negotovo situacijo v Pakistanu. Prav tako se pojavlja predvsej vprašanj glede človekovih pravic, glede tega, kaj se bo zgodilo v severo-zahodnem delu Pakistana. kar zadeva samo varnost, vemo, da je leta negotova. Vseeno pa moram reči, da je v teh pogojih bolje imeti dobro začrtan okvir za sodelovanje s Pakistanom, ko gre za ponovni sprejem, kot da smo izpostavljeni tveganjem kot posamezna država članica. Namreč vsaka država članica naj bi potem izvajala evropsko zakonodajo na bolj improviziran način. V 16. členu pogodbe piše, da naj bi imeli nek mešen odbor za ponovni sprejem, ki bi poskrbel za to, da se, ko gre za ponovni sprejem, spoštujejo človekove pravice, tako da bi ta odbor imel zelo jasno vlogo. Glede afganistanskih beguncev pa naj povem, da v tem mnenju namigujete na to, da bi s podpisom tega sporazuma prisilili Afganistance, da se vrnejo v državo, ne da bi pri tem imeli kakršno koli jamstvo glede varnosti. Niti mi tega ne bi potem uspeli nadzorovati. Že od leta 2005 je izgnanih približno 5 milijonov pakistancev v Afganistanu. Velika večina teh oseb se je potem prostovoljno vrnila nazaj pod nadzorom visokega komisarja za begunce Združenih narodov. Visoki komisarja Združenih narodov za begunce je tudi prisoten v državi in spremlja begunce, ki se vračajo. Dobro bi bilo, če bi tudi Evropska unija pri tem sodelovala. Strinjam se z gospod Kil Nilsen, ki pravi, da nimamo na voljo dovolj informacij glede tega, kako se izvajajo sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so bili skleneni med Evropsko skupnostjo in enajstimi državami. Mislim, da bi morali počakati na poglobljeno študijo v zvezi s tem, vendar to ni zadosten argument za to, da bi zavrnili ta sporazum. Res je, da bi bilo dobro imeti na voljo vse podatke glede v preteklosti sklenjenih sporazumov, vendar to ni zadostan argument za to, da bi nasprotovali temu sporazumu. In s tem sem vse povedal. Hvala. Much, Vigenin. Gospod Vigenin. Briefly, mm. <clears throat> Nek hitro, ker nam zvonkuje časa. Strinjam se z gospodin Nielsen. Veliko dela je upravila pri tem osnutku. Najne. Moramo pa priznati, da obstajajo države, kjer eh, razmere na področju človekovih pravic niso nič boljše kot Pakistan. Pa imamo sporozume o ponovnem sprejemu s temi državami. Zato torej, moramo oceniti izvajanje sporozuma o ponovnem vračanju, ponovnem sprejemu. In sedaj lahko prvič uporabimo svoje novo pooblastilo. Ne gre samo za to, da uporabimo to zaradi moči same, imamo pa možnost, da to oceno, za to oceno zaprosimo in da upozorimo na te zadeve, ki ste jih omenili v poročilu. Kar se postopka tiče, pa bi vprašal sledeče, ali menite, da bi morda odbor Libe lahko zaprosili, da bi ne zavrnil, ampak eh, odložil glasovanje o sporozumu o ponovnem sprejemu. Preden bi nadaljevali z razpravami, bo morda lahko počakali na oceno presoje teh sporozumov, potem pa tudi bi lahko počakali na odgovor komisije, kako bi lahko zagotovili, da bo ta sporozum upošteval tudi človekove pravice ljudi, ki spadajo v ta sporazum o ponovnem sprejemu. Če odložitev ni možna, ali bi sprejeli takšno priporočilo našega odbora, kolikor vem, tudi odbor Libe resno razpravlja o rezultatu glasovanja v odboru. Hajno Marius from DG Relax is here. Hajno Marius, GD Relax je tukaj želi spregovoriti. Eh, eh, eh, Gospoda Hajna, žal, ni tukaj, ga bom pa jasno domestil. Samo nekaj, kar nekaj izjav je bilo in če je možno, bi rad odgovoril na vsaj nekaj izmed teh, če je to možno. Ja- Imamo težave s tolmači. Prekoračili smo že čas. In kot vidite, imamo težave. Seveda bi rad povzel to razpravo. Vendar pa lahko to podate tudi pisno. There, there okay, short, short. Čisto na kratko, prosim. Potem pa še gospod Nilsen. Uh, Hvala lepa. Dve točke torej. Ocena razumu in zaštita človekovih pravic. Najprej ocena in datumi. Ovrednotili bomo uporabo vseh sporazumov, že obstoječih pa tudi mandatov, ki jih imamo trenutno za pogajanja vendar pa rok je 2010, ne 2009. To je bilo v stokholmskem programu in to bomo spoštovali. Kakorkoli že in to, tako prehajam na drugo točko, zaščita človekovih pravic, moram izpostaviti in to je nekaj, kar sem skušal že omeniti zadnjič in pritegniti vašo pozornost. Sporozum o ponovnem sprejemu tukaj ne gre zato da ponavljamo vse pravice, ki so že zapisane druge. Imamo določene klauzule in te jasno navajajo odgovornost, odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih dogovorov, notranje zakonodaje, da torej te zaveze morajo spoštovati. Tudi kar se Ženevske konvencije tiče in drugih zakonov. To vsaj mora spoštovati preden sploh sklenemo te sporazume. Hvala lepa, sedaj pa še gospa Kim Nilsen. Zdi se mi, da Pakistan v tem trenutku še ni podpisal določenih konvencij, ženevske konvencije, konvencije o človekovih pravicah in tako naprej. Tako da sama glede vseh teh zadev nisem pomirjena. Bi pa vseeno odgovorila gospodu Vigeninu, ki je rekel, če ne bi počakali na študijo. Če sem prav razumela, naj bi študijo dobili do konca leta oziroma letos enkrat. Seveda vsi čakamo na to študijo, potem se bomo lahko bolj natančno pogovorili o vseh teh sporazumih. to ni edina stvar, ki nas skrbi, ampak je pa predvsej pomembna. Mislim, da bi morali najprej dobiti študijo, potem se lahko pogovarjamo o tem sporazumu s Pakistanom. Preden se zahvalim tolmačem, bi rad podal dve, tri pripombe. Zelo na kratko. Ko bomo o tem mnenju glasovali, bomo glasovali samo v zadnjem odstavku, ko bo šlo za priporočilo če bomo morali podati predloge sprememb, jih bomo, morali, jih bomo lahko podali samo na ta zadnji del, to zadnje priporočilo. In rok za predloge sprememb je petek 9. april povdne, naslednji sestanek pa bo 27. in 28. aprila. Hvala lepa in še enkrat hvala tolmačem.